Poštovane gospe in gospodje, prisrčno dobrodošli v Evropskem parlamentu. Začenjamo podnevno konferenco, ki se bo ukvarjala s trajnostnim razvojem in investicijami v Evropski uniji. Preden uradno začnemo z dnevnim redom, pa bi rad še enkrat izrekel in mislim, da tudi v vašem imenu, našo prizadetost zaradi tega, kar se je zgodilo in kar se dogaja v tem trenutku na japonskem. Grozne novice ne pojenjanjo in ko mislimo, da, se je, da so se razmere že izboljšalo, izboljšale, izvemo, da so stvari dejansko grozne, torej, da se razmere še niso izboljšale prosil bi vas, da bi torej z minuto tišine počastili to katastrofo. Hvala lepa. Najprej pozdravljam predstavnike nacionalnih parlamentov. Ni prav pogosto, da imamo možnost pozdraviti predstavnike nacionalnih parlamentov iz naših držav članic v Bruslu. Veseli nas, da ste se tako številčno odzvali našemu vabilu. 18 držav je poslalo svoje predstavnike, včasih tudi iz dveh dvomov. Veseli me, da ste poslali tudi odgovore na naša vprašanja, da ste podali svoje pripombe in mislim, da ste v večini primerov odgovorili na ta vprašanja. Kot veste, je naš odbor dejaven že več kot leto. Konec leta 2009 je bil ustanovljen in v prvem delu svojega dela se je ukvarjal z vzroki krize in je poskušal podati priporočila za spremembe in reforme na področju politike in ukrepe. Ne bi šel v podrobnosti, naj pa omenim nekaj najpomembnejših. Najprej, ugotovili smo, da je Evropska unija v zelo kritičnem položaju in če ne bomo ubrali prave poti v naslednjih letih, potem bomo v nevarnosti, da ne bomo niti obdržali statusa quo pred krizo, temveč da bomo morda celo nazadovali. Drugič, ugotovili smo, da mora Evropska unija vedno bolj, še prav posebno na mednarodni ravni, pa ne se gre za Svetovno banko, za G20 ali pa ZN, mora torej govoriti enotno, z enim glasom in mora biti predstavljena enotno, zato potrebujemo močno komisijo in močnega komisarja, ki je pristojen za ta vprašanja. To je pa ravno nasprotno tistega, kar danes vidimo, ko vidimo, da se dogovarjajo, da tako, da ne bi bilo potrebno sprejemati zelo pomembnih odločitev in da se to počne tudi mimo Evropskega parlamenta, pa tudi nacionalnih parlamentov. Nacionalni parlamenti so pogosto obveščeni šele kasneje, naknadno. Potem smo ugotovili tudi, da je odločilnega pomena, če želi Evropska unija vzdržati mednarodno konkurenčnost, da moderniziramo našo infrastrukturo. In to nam bo uspelo le, če bomo delovali čez mejno, se združili in eh, strnili vrste in storili to, kar lahko skupaj storimo bolje kot posamezno. To zadeva digitalno Evropo, logistiko, prometno področje in še druga. in te investicije v infrastrukturo morajo biti podprte z evrskimi obveznicami in gotovo bo gospod Majstat o tem še kaj povedal. Prav tako pa smo tudi dejali, da eh, moramo podpreti tudi MSP-je, saj je to hrbtenica evropskega gospodarstva. Razviti moramo to področje tako, da bo tudi ostal hrbtenica in tukaj nameni niso dovolj, tukaj moramo storiti konkretne korake. Gospod in gospodje, danes bomo dosegli vrhunec našega dialoga, našega odbora z nacionalnimi parlamenti. To smo iskali in poskušali storiti že nekaj mesecev. Zato me veseli, naj ponovim, da ste tako številčno prisotni. Poleg tega smo na kraju samem poskušali tudi mi sami si ustvariti pregled nad razmerami v državah članicah s predstavniki vlad in parlamentov. Smo se pogovarjali, bili smo na Češkem 7. januarja letos, potem na Portugalskem, v Španiji, pa tudi v Združenem kraljestvu, v Berlinu, v Nemčiji in naslednji teden, ponedeljek in torek, bomo v Atenah, da bomo na kraju same torej videli, kako se Grčija razvija. Današnja konferenca je dvodelna. Prvi del Tukaj gre za to, da bi skušali si ustvariti pregled, katere so tiste trajnostne investicije za zagotavljanje rasti in delovnih mest, ki so potrebne. Se vemo, da če ne bo delovnih mest, ne bomo mogli prebroditi krize, prav tako pa ne bomo mogli zmanjševati našega dolga in to je pomembno. Drugi del pa se bo ukvarjal s tem, da bomo skušali zagotoviti, da bi strategija strateška usmeritev Evropske unije pod naslovom EU 2020 dejansko dosegla svoje cilje. Vemo in z eh, poročino se spominjamo tega, da je prvi poskus tako imenovana Lizbonska strategija, do, da bi dolani Evropa postajala najbolj razvit na znanje temelječ trg, spodletela. To se ne sme ponoviti. Osrednji govornik za prvi del je na moji levi gospod Tomas Miro, je predsednik Evropske banke za obnovo in razvoj od leta 2008, torej že dve leti in pol. In banko je v zadnjih dveh letih in pol dinamično razvil, varno vodil skozi krizo in eh, tudi zaradi njegovih spetnosti je bilo omogočeno to, da je obseg banke danes, kar se kreditov tiče, najvišji na najvišji ravni v zgodovini banke. Več kot 9 milijard evrov. Preden je postal predsednik, je bil državni sekretar na finančnem ministrstvu v Berlinu in mislim, da je, in to je velika prednost za njegov sedanji položaj, imel kariero ne samo kot uradnik, temveč je bil tudi v zasebnem gospodarstvu. Zato se veselimo njegovega govora in morda še administrativna pripomba. Potem bomo slišali pripombe na to temo. Najprej strani tako imenovane trojke. Trija, kot veste, imamo vedno eh, nekdanje predsedstvo, sedanje predsedstvo, nekdanje je Belgija, sedanje je Mačarska, naslednje je Polska, vedno imamo trijo, trojko, ki izdela delovni program za 18 mesecev. In predstavniki parlamentov, tega trija, bodo spregovorili prvi, potem pa predstavniki nacionalnih parlamentov, ki bodo želeli spregovoriti. O časovnem razporedu bom kasneje še več povedal, sedaj pa imate vi besedo, gospod Miro, prosim. Much, hvala lepa, gospod predsednik, gospe in gospodje, hvala lepa za to, da ste me povabili na, današnji, na današnjo konferenco veliko zadovoljstvo je, da lahko izmenjam mnenja z vami, predstavniki državljanov Evrope, na evropski in nacionalni ravni. Hvaležen sem, da je bil povabljen tudi cenjeni kolega predsednik Majstat, s katerim sem pravkar podpisal nov obsežen eh, sporozum o sodelovanju, ki vključuje tudi komisijo kot tretjega partnerja gospod predsednik, pozdravljam dejstvo, da ste posvetili precej vašega dragocenega časa za to, da se bomo soočili z enim najpomembnejših izzivov našega časa. In sicer kako oživiti realno gospodarstvo kot motor trajnostne rasti. Kot veste, se je evropsko gospodarstvo vrnilo lani krasti in se je gospodarstvo povečalo za približno 1,8 odstotka leta 2010. Vendar pa predvsej negotovosti še ostaja. Nadaljujejo se prizadevanja za ukrepitev evroobmočja. Večina zahodnoevropskih držav se sooča z velikimi fiskalnimi izzivi. Rast v srednji in vzhodnji Evropi pa ostaja v precejšnji meri določena zunanjim razvojem bolj naprednih gospodarstev in eh, s cenami surovin. Kakorkoli že. Mislim pa, da imamo še globlji razlog za pomisleke, ki še obstajajo. Kriza je pokazala veliko pomankljivosti in eh, zdi se, da se z vsemi še nismo soočili. Razumljivo je, da to ni bilo možno na vrhuncu krize, vendar pa bodo naslednja leta ključna, če se želimo premakniti k bolj robustnemu, odločnemu modelu rasti. Tri področja so ključnega pomena, po mojem mnenju. Prvič, okrepiti realno gospodarstvo. Evropa mora oživiti svojo dolgo ponosno tradicijo proizvajanja visokokakovostnih proizvodov. Naša gospodarstva ne smejo se zanašati samo na finančni sektor, na gradbeništvo in storitve. Evropa bi morala biti tehnološko dejavna, dejavna na tehnološkem področju in bi morala investirati v dobro izobraženo delovno silo cilj bi moral biti ta, da bi imeli zelo konkurenčne MSP-je. Kot ste omenili, to lahko odigra odločilno vlogo kot motor, motor za rast in ustvarjanje delovnih mest. To zahteva tako spremembe doma v državah članicah, pa tudi več prizadevanj na evropski in mednarodni ravni. Kar nekaj shodno evropskih držav članic še vedno niso sprejeli vseh reform, vključujoč privatizacijo in izboljšave, kar se podjetništva tiče, da bi okrepili konkurenčnost in bi ponovno oživili rast v eh, zasebnem sektorju. To pa seveda velja tudi za veliko zahodno evropskih držav. Poleg tega bo potrebno enotni trg še naprej razvijati, zato da bi lahko izkoristili prednosti posameznih držav članic, ko nadaljujemo z ekonomsko integracijo. Ovire so še vedno prisotne, niso pa tako velike, kot so bile. Najdem nekaj primerov. Direktiva o storitvah Evropske unije še vedno kar nekaj sektorjev za storitve izuzema, pa bi te lahko pridobile zaradi večje konkurenčnosti in izbire, če bi imeli usklajen, harmoniziran regulativni okvir. Pravzaprav smo še precej oddaljeni od resnično enotnega trga. Med sebojno vzajemno priznavanje diplom je še vedno omejeno in to omejuje mobilnost delovne sile. In tretjič, v vzhodni Evropi se podjetja še vedno prevečkrat srečujejo s težavami pri izpolnjevanju standardov Evropske unije. In prav tako imajo s tem včasih težave tudi javni organi. S pravimi spodbudami, naprimer eh, z inovativnim davčnim sistemom, ki nagrajuje delo in kaznuje okoljsko škodo, bi lahko ustvarili prave pogoje, za bolj inovativno, visoko tehnološko proizvodno. Drugič, potrebno je ponovno definirati finančni sektor. Ena od posledic krize bo, da bomo imeli novo zakonodajo in nadzor za okrepitev tega sektorja. Bazel 3 bo povišal kapitalske zahteve in bo skušal onemogočiti tveganje brez vsake mere. To so korake, ki jih je potrebno pozdraviti. V vzhodnji Evropi je potrebno se tudi držati in naučiti nekaj iz tega, kar se je zgodilo prej, ko so si preč sposojali v tujih valutah. Ključnega pomena je, da ali dosledno izpolnjuje vse potrebne reforme, za to, da bi pristopili k evromoču ali pa za tiste, ki ne morejo ali si ne želijo pristopiti k evromoču, da razvijajo trg lokalnih valut in se premaknejo v smeri posojanja v lokalnih valutah. Po drugi strani pa moramo zagotoviti, da bo finančni sektor spet postal služabnik realne ekonomije, ne pa da bo to referenčni sistem sam po sebi. Še vedno nismo razrešili težave too big to fail, torej prevelik, da bi propadel. Vse skupaj je preveč razraslo in eh, neravnoteže vseh vrst je prisotno in se še krepi. Čezmejni nadzor in zakonodaja, je potreben, da bi ukrepili sistem, da bo bolj odporen in da bi zagotovili, da bo realno gospodarstvo in da bodo podjetja imela dostop do financ. Tretjič, zelenitev gospodarstva. Evropsko gospodarstvo skuša iziti iz krize z novimi inovativnimi proizvodi, s tem pa se sooča z edinstveno priložnostjo, da se umakne od načina proizvajanja, ki škoduje okolju. Gospodarska kriza je to razpravo potisnila v ozadje, vendar pa podnebne spremembe in izzivi povezani z njimi ostane, ostajajo nerazrešeni. Kot lahko vidimo, je veliko držav v regiji EBRD doživelo to izkušnjo. Ne gre samo za to, da bi investirali v novo tehnologijo. Seveda to stane, vendar pa to veliko krat pomeni tudi večjo proizvodnjo in produktivnost. In to je potrebno, zato stroški niso preveč. Če tega ne bomo storili, potem ne bomo tudi oblažili podnebnih izzivov. To bo škodovalo tudi konkurenčnosti gospodarstva na splošno. Seveda pa je jasno, da mora taka strategija za rast imeti odločne investicije. Ključno vprašanje je, kako se skupaj financirati v času bolečih dolgotrajnih varčevalnih ukrepov. Morda bi izkušnja EBRD lahko pomagala. To, kar počnemo v bistvu, je, da mobiliziramo sredstva iz eh, zasebnega sektorja za investicije v naši regiji v različnih gospodarskih dejavnostih. EBRD je podporo Volkswagen pri proizvodnji v Rusiji. Istočasno pa smo omogočili polskemu podjetju, kot je Barlinek, ki hitro raste na področju eh, lesenega poda, da se razširi tudi v Ukrajino. Kaj nas naredi privlačne za investitorje? To, da imamo sredstva in da jih lahko tudi nudimo, ko je to potrebno. Pripravljeni smo deliti tvegane z našimi komercialnimi partnerji in pripravljeni smo tudi sami tvegati. Vedno smo se zauzemali za odgovorno tveganje, za konzervativno finančno računovodstvo in za skrbne investicije. Investirali smo v ambiciozne projekte, ki pomagajo spremeniti gospodarstvo, vendar pa šele po temeljiti analizi vseh tveganj. Prav tako moramo sprejemati odgovorna tveganja, ki pomagajo ustvarjati delovna mesta in ustvarjati odločno in solidno rast v realnem gospodarstvu. To nam je omogočilo, da se soočamo s finančno krizo na zelo odločen način naprimer tudi v Egiptu in morda druge v Severni Afriki, lahko pomagamo, če bodo naši eh, deležniki to želeli. Torej, ne govorim, da je model javnih institucij, ki temelji na eh, trojem AJU, ki je v lasti 61 vlad in EU in EIB, model za finančni sektor kot celoto. Ne. Vendar pa EBRD, pristop EBRD ima bolj splošen nauk in mislim, da je to pomembno za vlade in druge institucije, ki vodijo javno politiko. Ta nauk je sledeč. Vedno manj javnih sredstev lahko in morajo biti uspešno dopolnjeni sredstvi zasebnega sektorja, zato da bi učinkovito dosegli cilje javnega sektorja. Potrebno je dati vzpodbude za zasebni sektor, zato da bodo začenjali z ukrepi, ki bodo prednostni za gospodarstvo kot celoto. Ta pristop ima dve prednosti. Prvič, to lahko pomaga javni domeni, poleg tega javnim proračunom Poleg tega pa želimo EBRD doseči tudi seveda profit. Lani smo dosegli kar precej dobička. Še bolj pomembno pa je, da je naš pristop temeljil na premisi, da je bolje uporabiti zasebni sektor za iskanje ustvarjalnih, stroškovno učinkovitih rešitev, kot pa da pustimo zasebni sektor sam ali da bi torej se javni in zasebni sektor nekako bojevala in si nasprotovala. Potrebno je zagotoviti zelo razumno porabo sredstev in EBRD primer je spet zelo dober. Do Danes imamo skoraj 13 milijard evrov celotnega kapitala. Potrebno pa je priznati, da so naši instrumenti zelo specifični za sodelovanje z zasebnim sektorjem. To je še prav posebno res za sofinanciranje zasebnimi partnerji v javno-zasebne projekte. Vendar pa mislim, da je splošno načelo, še bolj veljavno. Vlade imajo možnosti, da vplivajo na dobičkonosnost dejavnosti zasebnega sektorja s fiskalnimi in regulativnimi instrumenti. Na področju zelenitve gospodarstva bi zelo dober primer bila zelo dobro določena oglična cena. Zasebni sektor in eh, vi, ki sprejmete odločitve, imate odločilno vlogo pri tem. Vaše odločitve lahko ustvarijo okvir, ki uspodbuja odgovorno tveganje za to, da bi dosegli trajnostno rast, namesto, da bi spodbujali neodgovorno tveganje, kar lahko vodi do novih in morda še hujših finančnih katastrof. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod Miro, za uvodne besede. Sedaj pa pripombe in komentarji predstavnikov nacionalnih parlamentov in tudi Evropskega parlamenta. Preden vam dam besedo, pa bi rad izrekel zadovoljstvo in to bom storil v francoščini, da imamo še enega časnega gosta. Ugotavljam, da se nam je pridružil gospod Žak Delor pred par minutami in res sem zadovoljen, da ste se odzvali našemu vabilu. Najlepša hvala. Gospod Žak Delor bo ključni govornik na večerji, danes večer. In kot vemo, je on tisti, ki je skupni trg resnično spravil naprej in zato se veselimo, da se bomo danes začeli lahko o tem pogovarjali. Tako, sedaj pa razprava pri prvem delu naše konference. Gospod Miro je to zelo dobro uvedel. Najprej gospod Tekes, predstavnik mađarskega parlamenta, potem predstavnik belgijskega parlamenta, Peter Lux. Lux, morda sem to napačno izgovoril, se opravičujem. In potem imamo gospoda Kleinerja. iz Polske. To je torej ta trio. Vsak ima tri minute. Prosim, držite se časa, tako kot je to storil gospod Miro. Ne bodite predolgi, sicer bomo imeli malo časa. Potem pa bodo dobili besedo predstavniki Evropskega parlamenta in imeli bodo samo dve minute. Torej, vi imate prednost. Prosim. Köszönöm, elnök úr, a szót, e, és Magyarország nemzeti ünnepe alkalmazása. Najlepša hvala. Vse prisrčno pozdravljam in se zahvaljujem za možnost, da lahko povem kaj na to temo. Za nas, mađare, je zelo pomembno, da izidimo iz krize in zato moramo spodbuditi konkurenčnost nujno potrebno je to zato, da bi z rastjo lahko se izognili neuravnovešenosti in bi lahko znovo ponovno spodbudili zaposlovanje. Po svetu vidimo prestrukturiranje, kar se tiče gospodarskega in finančnega sektorja. In zato je tako pomembno za Evropsko unijo, sporedno strategijo EU 2020, da kaj dejansko tudi storimo. ključnega pomena bo, da Evropska unija prebrodi gospodarsko in finančno krizo. Ne nazadnje je potrebno se izogniti, da bi se ta kriza še poglobila. Kot je dejal gospod Miro, moramo izdelati gospodarsko politiko, kjer bo Evropska unija govorila enotno z enim glasom. In v tem okviru moramo najti vse tiste točke, ki bodo prispevale k temu, da bo gospodarska in finančna stabilnost Evropske unije zagotovljena. Zelo pomembno je, da se lotimo visoke ravni brezposobnosti. Potrebno je podpreti MSP-je, inovacije, raziskave. Potrebno je razčistiti razmere na področju patentov. Prav tako pa je seveda zelo pomembna tema tudi prost pretok delavcev. Prav tako pa tudi zaposlovanje tistih, ki so na periferiji družbe. Razviti moramo instrument za stabilnost, ki bo omogočil, da bomo tudi pri proračunski politiki, tako na ravni EU, kot tudi na ravni posameznih držav članic, lahko zagotovili bolj učinkovito izvajanje. Mačarska bi v času svojega predsedovanja želela izpostaviti naslednja področja pri teh moramo resnično zagotoviti, da bomo prednostne naloge izpostavili in jih podpirali. Sporedno pa podpiramo tudi vse pobude, ki vodijo k temu, da bi prav tako izvajali cilje strategije EU 2020. Gre za energetsko učinkovitost, varovanje podnebja, vprašanje na področju upravljanja z vodami, kar je vedno bolj pomembno, kajti zelo veliko imamo že globalno gledano regij, kjer vlada pomankanje vode. Prav tako pa moramo razčistiti tudi razmere na področju patenta. Raziskave, inovacije in razvoj tudi to je zelo pomembno, seveda pa tudi financiranje teh področji. Prav tako zelo pomembno vprašanje bo v prihodnosti razdelitev regionalne podpore. Seveda je tu pomembno, potrebno omeniti tudi SKP in tukaj moramo zagotoviti trajnostno stabilnost na vseh področjih. Hvala lepa. Eh, Hvala lepa. Micro. Micro, micro. Okay. Mr. Chairman, Mr. Miro. Um, gospod predsedujoči, gospod eh, Miro, najlepša hvala. Najlepša hvala za uh, predstavitev. Preden začnemo razpravljati o te, temi, naj še enkrat povem, da Belgija v celoti podpira pomembne uh, dogovore, uh, ki so bili zaključeni ta, teken, uh, ta teden, uh, ta konec tedna pravzaprav. Gospodo Baroso in gospodo Van Rumpojo se zahvaljujemo, zato ker sta tako spretno pripravila te sporazume, uh, ki bodo pomagali ohraniti naše gospodarstvo in tudi naš socialni model. In, uh, naši parlamenti so se vsi strinjali, da eh, Evropa igra zelo pomembno vlogo pri oblikovanju naše eh, gospodarske in socialne prihodnosti. Sedaj bom govoril v nizozemščini eh, in sicer svoj govor eh, bom predstavil v štirih delih. Najprej, kolegice in kolegi, naša politična obveznost je zagotoviti, da pritiski Eh, ki jih eh, predstavlja gospodarska in eh, finančna kriza, ne, se ne bodo nadaljevali. In zato moramo zagotoviti, da bodo tisti, ki oblikujejo politike na nacionalni in evropski ravni, na minimum znižali tveganja. In zato moramo še enkrat podariti glavna načela, ki so tako pomembna. Gospodarstvo bomo uživili le, če bomo uspeli oblikovali tak finančni sistem, kjer bank ne bo več treba podpirati samo se strani zas, eh, javnega sektorja, ampak morajo prispevati k reševanju bank tudi eh, akteriji zasebnega sektorja. Tretjič, raziskave in razvoj. Želeli bi, da bi za to namenili 3 odstotke bruto domačega prihodka, ravno tako pa bi želeli, da tu odigrajo najpomembnejšo vlogo majhna in srednja podjetja. Četrtis, poskušati moramo izvesti reforme iz Basla 3 za bančni sektor in to na tak način, da ne bi škodili bankam. Vemo, da Evropska investicijska banka in Evropski investicijski sklad lahko podpreta. trgovino v različnih državah, še vedno pa gre za eh, problem, s katerim se stalno srečujejo majhna in srednja podjetja. Toliko v imenu belgijskega predsedstva. Hvala lepa. Naslednji je predstavnik Polske. Šanovne panje predsedniki, šanovne kolžanki in kolegi. Najlepša hvala, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Najprej se želim gospodu Mirovo, predsedniku Evropske banke za obnovo in razvoj, zahvaliti za zelo zanimivo predstavitev. Zahvaljujem se mu za vse, kar je tudi njegova banka naredila in kar še vedno dela na polskem in tudi v drugih evropskih državah. Upamo, da bo ta banka tudi v prihodnje prispevala mogoče še bolj k razvoju gospodarstva v državah Evropske unije. Gospe in gospodje, dejstvo, da se toliko zani, ljudi zanima za to razpravo, dokazuje, da nas skrbi prihodnost Evrope. Mislim, da vsi razumemo, da je kljub izjavam v javnosti situacija vedno bolj zapletena in to tako v smislu financ, gospodarstva, kakor tudi politike. Ravno tako se stvari zapletajo na socialni ravni. Stopna brezposelnosti raste, ljudje imajo občutek socialne negotovosti, so vedno bolj zafrustrirani in to prispeva tudi k radikalizaciji nekaterih stališč. Imamo politično krizo, eh, prehramno krizo, energetsko krizo in to po celem svetu. In zaradi vseh teh kriz moramo eh, ustrezno oblikovati ukrepe in jih tudi ustrezno izvajati. Kljub vsemu, pa ukrepi sprejeti do sedaj niso ustrezni, zlasti niso ustrezni glede na potrebe, glede na individualne in eh, skupinske potrebe. In nedavna zgodovina kaže, da celo člani elitnega kluba evra niso imuni na te težave. Kljub vsem izjavam, Lizbonska strategija v bistvu ne krepi eh, Evrope. Eh, vizavi Združenim državam Amerike in drugim gospodarsko močnim državam. Mislim, da moramo biti tudi samokritični in si priznati, da Evropa vedno bolj zaostaja za drugimi državami. Slišati je veliko skepticizma na evropski ravni. Jasno je, da lahko tudi rečemo, da vsa ta mnenja niso upravičena. Mogoče so upravičena samo nekatera. Ampak eh, vseeno moramo biti pragmatični, politično gledano in upoštevati tudi možnost najhujšega eh, scenarija. Tudi najboljša diagnoza ne bo dovolj, če ne bomo ukrepali. Ne smemo ogroziti dosežkov evropskih institucij, ampak vseeno eh, institucije se niso ustrezno odzvale na krizo in izgleda kot da tisti, ki odločajo, sprejemajo vedno bolj kontroverzne odločitve. Učinke te odločitev pa bodo čutili še le naši otroci in naši vnuki. In danes se soočamo z zelo pomembnim izzivom, to pa je izvedbe strategija Evropa 2020. Zato se moramo vprašati, kaj lahko naredimo, da bomo pospešili dolgoročna vladanja, vlaganja, gospodarsko rast in nova delovna mesta. Za to potrebujemo ustrezna finančna sredstva. Ta morajo biti ustrezna glede na izzive in glede na tveganja. Če bodo ta sredstva omejena in če se bomo tveganjem preveč izogibali, potem cilji eh, evropske strategije 2020 ne bodo doseženi. Nacionalni parlamenti morajo prepričati svoje vlade, da je prihodnost Evropske unije in evrskega območja odvisna od solidarnosti v Evropi. Zato moramo zapolniti razlike v razvoju med posameznimi državami. Ravno tako moramo zagotoviti, da bo ta evropski vlak 27 držav varno potoval v prihodnost. Vredci kolege na ovopežem pa... Tako, sedaj pa gospa Ivanova, predstavnica ELS iz Evropskega parlamenta. Dve minuti, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Lahko rečemo, da je naše delo v odboru kriz, kot je omenil eh, predsednik. Eh, delo, ki se osredotoča na eh, razloge in učinke krize in skuša ugotoviti, kakšno dodano vrednost lahko prinese Evropa in uh, lahko prispevamo tudi k oblikovanju priporočil in k boljši koordinaciji in oblikovanju strateške vizije gospodarskega razvoja. Kriza v Evropski uniji je bila še hujša zaradi pomankanja oziroma odsosnosti solidnih eh, struktur upravljanja in eh, vzdržnih odhodkov, ravno tako je bila tudi posledica nezadostnih strukturnih reform. Potem eh, dolga, ki trenutno obstaja, javnega dolga, ne moremo zmanjšati eh, preko noči, ampak to zahteva gospodarsko eh, koordinacijo. Sama zmanjšanja niso rešitev sama po sebi, so pa ne eh, obhodna, če želimo zagotoviti finančno stabilnost, brez katere ne moremo eh, izvajati dolgoročne politike, ki bo nesla dodano vrednost 27 državam članicam. Sedaj imamo strategijo eh, Eh, za rast in nova delovna mesta, to potrebujemo danes. In strinjam se z gospodom Mirovom, realno gospodarstvo je tisto, kar moramo ukropiti in naj dodam. Osredotočati se moramo še na povečanje konkurenčnosti Evropske unije, tako da bomo dogradili enotni trg in da bomo eh, sprostili potencial za ustvarjanje novih delovnih mest. Vemo, da danes, leta 2011, še vedno moramo olajšati eh, dostop majhnim in srednjim podjetjem do financ in večkrat je bilo to že omenjeno. Naj ponovim vse eno, da kot eh, predstavnica nove države članice verjamem, da tiste države članice, ki niso v evrskem območju, morajo imeti enako priložnost, tako da lahko na eh, podlagi enakih kriterijev sodelujejo pri oblikovanju bodočni, bodočih političnih kriterijev. Skupaj moramo plavati za to, da bomo zagotovili evropsko dodano vrednost in to e, za vsakega evropskega državljana. Hvala. Hvala lepa, ostajamo v Bulgariji. Gospod Deljan Dobrev, parlament Bulgarije, prosim. Thank you, Mr. Speaker, dear colleagues. Hvala lepa, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Menimo, da je treba se soočiti z več težavami. Finančna stabilnost je verjetno najpomembnejši problem, ki ga moramo imeti pred očmi. Eh, drugi pa je podpora gospodarstvu. Podpora gospodarstvo in majhnim in srednjim podjetjem je tisto, kar bo zagotovilo visoko rast in kar nam bo omogočilo doseči strateške cilje iz eh, strategije Evropa 2020. Najprej, kar zadeva finančno stabilnost. Glavni problem je prevelika zadolženost. To moramo rešiti. Seveda je to treba narediti previdno, s potrebno pozornostjo in mislimo, da države lahko to naredijo. Moja država Bulgarija je, nako, je že doživela eh, uvedbo postopka zaradi presežnega premankljaja v letu 2010, potem je bil postopek zamrzen in v letu 2011 eh, je naša stopnja primankljaja samo 2,10 BDP-ja. In eh, trenutno izvajamo pakt za finančno stabilnost z več dejavniki, najprej Eh, javni sektor, delež javnega sektorja, mislimo, da ne bi smel presegati 30 odstotkov BDP-ja, drugič proračunski primanklaj, ta mora biti fleksibilen, ne sme pa presegati 3 odstotke in ga mora določati gospodarska rast oziroma uh, kriza, pač odvisno od ciklusa, ampak uh, eh, primanklaj naj ne bi presegal 3 odstotke, kot sem rekel. Tretje uh, področje delovanja je davčna politika. Po našem mnenju mora biti davčna politika konsistenta, ne sme se spreminjati iz enega leta v drugo, tako je mogoče zagotoviti vzdržno rast in stabilno gospodarsko okolje. E, davčne stopne bi se morale spreminjati samo, če to uh, sprejme dve tretjini našega parlamenta. Na ta način bi spodbujali investicije in ustvarili uh, okolje za dolgoročno vlaganje v rast in nova delovna mesta. S tem, ko bomo dosegli finančno stabilnost in pa podpirali gospodarstvo kot celoto, zlasti majhna in srednja podjetja, MSP-je, bomo po mojem, tudi Evropska unija lahko dosegla uh, pogoje za dolgoročne investicije. Sedaj pa Češka republika. Koleginje, dovolte, abih vas. Hvala lepa za besedo, kolegice in kolegi. Pozdravljam vas v imenu češke delegacije. Najprej naj povem, da po desetih letih izvajanja svoje funkcije imam kar nekaj izkušenj, eh, pogovarjal sem se z mnogimi drugimi delegacijami in eh, zelo malo delegacij je bilo, ki bi bile tako kakosne kot te, ki sem eh, predsedovala gospod Klinc in gospod Karas. Mislim, da moramo imeti poglobljene razprave o zmanjšanju primankljaja in drugimi s tem povezanimi težavami. Gospod Mirov, Občudujem vaše delo, obiskali ste veliko parlamentov že in upam, da boste tako tudi nadaljevali. Če si pogledamo ta dokument, ki smo ga dobili, vidimo, vidimo eh, Karlov eh, most in večkrat se je že zgodilo, da je Karlov most bil zaradi katastrof podrt ali poškodovan, potem so ga popravljali vedno in so ga tudi popravili. S tem hočem povedati, da se ljudje vedno eh, izvlečejo iz kriz, zahvaljujoč vašemu delu. Eh, lahko eh, In zahvaljujoč tudi prevodom, lahko vsi veste, kako deluje češki senat. Veliko krat govorimo o solidarnosti. Solidarnost je izjemna vrednota. Solidarnost je neobhodna vrednota takrat, ko uh, vlada pomankanje. Vendar pa naj vas opozorim na nekaj. Ta solidarnost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 kriza še ni končana. Prejšnji vikend smo imeli naš vrh in šlo je za vlogo tudi portugalske vlade, kajti portugalska mora in je sprejela zelo daljnosežne ukrepe za Portugalsko in to je pomenilo, da so se izognili krizi. Sedaj pa moramo dodati še nekaj in to je povezano tudi z vprašanjem gospoda Mirova, kar se realnega gospodarstva tiče. Gotovo je pomembno, da je realno gospodarstvo v ospredju. Popolnoma jasno pa je tudi, da mora finančni sektor služiti realnemu gospodarstvu. Seveda pa se moramo sprašati, kaj smo se naučili iz krize. Smo se kaj naučili? Da in ne. Lahko rečemo, da imajo sedaj banke novi stresni test in da eh, bomo, bo upamo, odločilnega pomena pri nadaljem razvoju. Istočasno pa moramo tudi povedati, da Evropska unija ne more izvajati vpliva na ta test, ker je to v pristojnosti držav članic. Potem pa se tudi nismo določenih stvari naučili. Imamo napačne vzpodbude, ki vodijo do tega, da banke sprejemajo napačne odločitve. In te vzpodbude še vedno obstajajo, čeprav vemo, da so napačne. Tega tudi kriza ni spremenila, nič se nismo tu naučili. Prav tako je zelo pomembno, da imamo to današnjo skupno konferenco. Pomembno je, da vidim predstavnike mojega nacionalnega parlamenta in eh, vidimo, da ni težava v Evropski uniji, temveč da je Evropska unija rešitev euroskepticizem narašča, to ugotavljamo in to je nevarno. S tem bi v prihodnje na ravni EU lahko teže reševali zadeve, zato potrebujemo hitre rešitve. In na eni točki so nacionalni parlamenti še prav posebno pomembni. Namreč pri temu, da bomo program EU 2020 vzeli resno. Druga točka, ki je zelo pomembna, pa je sledeča. Vsi nacionalni parlamenti jo morajo upoštevati. Imamo tudi pozitivne odgovore na vprašanja našega odbora za nacionalne parlamente. Torej vidimo, da sprejemajo določene ukrepe in da so tudi za to, da bi uvedli davek na finančne transakcije. Tukaj gre za povezavo med finančnim sektorjem in realnim gospodarstvom in tak davek za katerega se je parlament že dvakrat zauzel, ko smo imeli poročilo Ani Podimata v Strasburu. No, Predsednik prekinja, predolgi ste. Evropa unijo ne le. Torej, govornica nadaljuje. Evropska unija potrebuje tudi lastna sredstva. To je tudi dobra misel ki pomeni dobro podlago za gospodarstvo. Hvala lepa, se upravičujem za to, da sem bila predolga. Tako, sedaj pa Avstrija, podpredsednik odbora za industrijo in evropske zadeve. Hvala lepa, gospod predsednik. Naj se vrnem na to, kar je dejal gospod Miro. Zelo jasno. Sveda imamo sistem, kjer so izvedeni finančni instrumenti dosegli raven, ki je ne moremo več oceniti. In eh, financiranje v realno gospodarstvo se veliko krat ne splača več in to nimamo dve, tri leta. To je postopek, ki traja že desetletja. Vprašanje je, kako bomo to težavo, težavo razrešili. Če je ne bomo, potem tudi trajnostne rasti v Evropi ne bo tako kot tudi že ne zadnjih 15-20 let. Na podlagi zadolževanja v tranzicijskih državah je rast sicer še bila, vendar pa to ni bila prava rast. Dejstvo je, da moramo ponovno odkriti rast Zahodne Evrope po drugi svetovni vojni. To pomeni poceni financiranje podjetij strani bank, ki vedo, kaj pomeni financirati. To pomeni, da niso dejavniki na svetovnih globalnih finančnih trgih, temveč da resnično posojajo denar tem podjetjem. In samo tako nam bo uspelo. Če bomo govorili samo, kako bomo regulirali finančne trge, seveda je to tudi pomembno, potem to ne bo dovolj. Zelo pomembno je zagotoviti financiranje. In eh, zahvaljujem se za modelje BRD. Morda bi lahko se pogovarjali tudi o tem, ali ne bi, morda različne funkcije, ki jih ni več, prenesli na banke na drugačen način in jih vzpostavili, ker je to potrebno. Ste. Hvala lepa, gospod Macneter. Sedaj pa Belgijski senat. In besedo dobi gospod Ahmed Laue. Euh, gospod predsednik, hvala lepa. V bistvu se lahko pridružim mnenju, ki ga je izpostavil avstrijski kolega, ampak naj se navežem na poročilo ekonomistov iz Evropskega parlamenta, ki pravijo, da predstavljajo finančne transakcije 3 milijone milijard dolarjev na leto. In, eh, pri čemer naj bi transakcije na področju realnega gospodarstva predstavljale zgolj 2 odstotka teh 3 milijonov milijard. Sedaj tukaj imamo nek velik mehur, ki ga je zelo težko mm, požreti in brez tega pa je težko realnemu gospodarstvu dati mesto, ki mu pripada znotraj eh, finančnih transakcij. Tako da tukaj nas čaka še veliko dela in objektivno mislim, glede na delo, ki se opravlja na področju Bazla 3, da se vse te stvari ne upoštevajo tako, kot bi se morale, da imamo tukaj primankljaje, ki bi jih morali razrešiti. Ne bi se sedaj želel spuščati v to stalno primerjavo ekonomije ponudbe in ekonomije povpraševanja, vendar pa bi želel povedati, da že kakšnih 30 let ugotavljamo slabšanje položaja delavcev, delež plač v bruto družbenem prihodku se je znižal za 10 odstotkov v tem obdobju in težko je imeti vzdržen gospodarski model, ne da bi delavci imeli primerno življensko raven, saj samo pod tem pogoju lahko razvijemo ekonomijo, povpraševanja, ta pa je predpogoj za razvijanje konkurenčnosti podjetij in gospodarstva in s tem je povezano tudi pravičnejša porazdelitev eh, bogatstva. Le na ta način je možno nadoknaditi zamujeno. Hvala lepa, sedaj pa Ole Schmidt, Evropski parlament, Alde. Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da je prav, da ste omenili Japonsko. Uh, Želel bi slišati nekaj misli o tem, kako bo to, kar se dogaja na, Kitaj, na Japonskem, vplivalo na energetsko politiko v Evropo in na način, kako se borimo proti podnebnim spremembam. Mogoče bi gospod Mirov lahko kaj povedali o tem. Zadovoljen sem tudi zato, ker ste omenili Severno Afriko. Za nas v Evropi je zelo pomembno namreč. Eh, jasno je, da moramo prevzeti svojo odgovornost do beguncev. Bolje pa bilo, da bi mi eh, kupovali proizvode teh držav in eh, to bi mogoče lahko spremenili tudi s pomočjo spreminjanja naše politike v Evropi. Zadnja pripomba pa se nanaša na to, kar je že povedala gospa Ivanova. Gre za evro in za pakt o evro. Jaz prihajam iz države, kjer nimamo evra, torej iz države, ki je izven evrskega območja. Belgijsko eh, predsedstvo je bilo zelo zadovoljno eh, oziroma predstavnik Belgije je bil zelo zadovoljen. Jaz sem sicer zadovoljen z enimi zaključki, ampak eh, vse eno pa me skrbi. Skrbi me to, da bi se otegnila zgoditi Evropa dveh hitrosti. Eh, evrsko območje bo se razvijalo po eni hitrosti, ostali pa po drugi. In ključek je ta, da bi v bistvu morali vsi sprejeti že sprejete odločitve. Mislim, da je to nevarno, kajti mislim, da take Evrope ne želimo. To je lahko tudi škodljivo, ne samo z političnega vidika, ampak to lahko škoduje tudi enotnemu trgu in zdržnosti enotnega trga. Zelo lepo bi bilo uh, slišati, če bi en od ikon Evrope, mogoče gospod Delor, povedal uh, eh, nocoj pri večerji, kaj se dogaja po njegovem mnenju v Evropi in uh, kaj pomeni uporaba skupnostne metode. Mislim, da leta ni bila ravno uspešna pri ustvarjanju bolj zdržne in trajnostne Evrope. Hvala lepa, sedaj pa Bundesrat, Nemčija, gospod Markov. Hvala lepa. Hvala lepa za vabino. Naj povem tudi nekaj misli kot minister, finančni minister države Brandenburg. Najprej bi rad povedal, da je resolucija Evropskega parlamenta 20. oktober 2010 nekaj čudovitega. Čudovito povzema celotne razmere. In za nas so še prav posebno točke, ki jih ne bom definiral, pomembne 7, 19, 47, 105, 113, 121, 147. 153, 183, 185, 210. To lahko potem kasneje preberete. Potem bi se rad navezal na to, kar je dejal avstrijski kolega. Mislim, da glavne težave še nismo imenovali. Gre za to, da presežek likvidnosti še vedno raste. In to ni manj, kot je bilo pred krizo. To pomeni, da banke bodo spet poskušale zagotoviti rasti dobička in ne investirati v realno gospodarstvo, kaj ti odstotki so preniski, še vedno bodo investirali v izvedene finančne instrumente. Zato moramo tukaj stvari urediti zakonodajo. Samo regulacija ne bo pomagala. To ni pomagalo in tudi v prihodnje ne bo. Potem naslednjič je potrebno tudi povedati, da je potrebno poštevati tudi regionalne razlike. Brandenburg se osredotoča na izvoz. Zelo veliko imamo MSP-ev, zato nismo bili tako močno prizadeti zaradi krize. Sedaj pa bomo potrebovali tudi več časa, da bomo išli iz krize. Torej, razlike so in vse to je potrebno upoštevati pri instrumentih, ki jih vzpostavljamo. Še zadnja pripomba. Zastavili ste nam tudi vprašanja kar se investicijske politike tiče, mislim, da moramo več spregovoriti o nekaterih skladih. Potem pa moramo seveda imeti možnost tudi torej, zagotoviti te sklade in posojila, kaj je tako, bi potem tudi znižali dolgove. In še zadnja točka, mislim, da bi Evropska unija morala razmisliti o novi zakonodaji o insolventnosti, o stečajih. Torej, kreditne investicije so pomembne. Potrebno se je izogniti špekulacijam, potrebno pa je še vedno, še vedno zagotoviti kredite za MSP in zasebno podjetje. Hvala lepa, sedaj pa gospod Papa Andrej v Grčija. Eh,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 Res je treba zagotoviti bolj zeleno gospodarstvo in eh, prenoviti finančni sektor. Vprašanje pa je, kako to storiti dve leti po začetku krize, ki nas sedaj pesti. Mislim, da v zvezi s tem lahko rečemo in da se strinjamo s tem, da je problem predvsem v finančnem sistemu. Ukrepi, ki so bili sprijeti za vzpostavitev novega nadzornega okvira in bolj učinkovitih ukrepov kaže, da so ti ukrepi dokaj omejeni in vidimo, da je v letu 2010 ta sektor prinesel rekordne prihodke. Kako sedaj to uskladiti z realnim gospodarstvom? Svežen ukrepov vzdržnosti je treba sprijeti pri tem. Pri tem se je treba lotiti primankljaja in dolgov. Ampak kako lahko pri tem zagotovimo, da bodo vse evropske države, in tukaj ne govorimo o Grčiji, lahko zmanjšale svoje izdatke na področjih izobraževanja, zdravstva, kako naj zmanjšajo svoje naložbe v infrastrukture. In kako lahko tu govorimo o odgovornosti do prihodnjih generacij? Govorili smo o delovni sili, ampak kadar zmanjšujemo vse te možnosti, ali ne na ta način tudi spodkopavamo možnosti Evrope za njeno prihodnost? Morda so te politike zastavljene preveč parcialno in pri tem tvegamo, da bomo izgubili eno celo generacijo. Strinjam se s tem, kar je bilo rečeno glede krepitve konkurenčnosti v Evropi. To je res potrebno. Vendar pa, ali bi lahko imeli isti model, kot je konkretno nemški model, in prisilili vse države, da ga bodo uporabile? Ali je možno, da lahko vse države izvajajo model, ki ni povezan z njihovo gospodarsko in socialno situacijo. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Fejo, Portugalska. Najlepša hvala, gospod predsednik. Kot eh, član tega odbora bi želel v teh dveh minutah posredovati dve glavni ideji. Prvič, ni se možno boriti proti krizi samo z ukrepi vzdržnosti. Naprimer, v moji državi se razpravlja o tovrstnih ukrepih, vendar eh, zaradi tega govorimo manj o ukrepih za rast, za strukturne reforme, o ukrepih, ki zadevajo sodstvo, trg dela, druge reforme, podporo podjetjem in eh, vprašanja, ki zadevajo davčno politiko. V evrskem območju je treba stabilnost povezovati tudi z rastjo, ampak ne samo v teh državah, temveč v vseh 27 državah članicah in zato je treba rešitve, ki se iščejo na nacionalni ravni, povezati z možno evropsko rešitvijo in to mora biti usklejeno tudi s strategijo Evropa 2020. To je treba izkoristiti. Izkoristiti je treba tudi gospodarsko vlado, zato da bomo v Evropi govorili z enim samim glasom v smeri reševanja krize in iskanja gospodarskih rešitev. In zato je pakt za evro, ki je bil sprejet v petek lahko pozitiven korak naprej in lahko pripomore k rešitvi težav nekaterih držav članic. Zato upamo, da bo to res korak k temu, da Evropa ne bo potekala po dveh tirnicah z dvema hitrostma, ampak samo z eno naprej. Uh, V Evropi se torej moramo zauzemati za več povezanosti, za več solidarnosti in za več enotnosti. In zaradi tega je zelo pomembno, da se skupaj z nacionalnimi ravni pogovarjamo o teh politikah, ki morajo biti usklejene med državami članicami. Hvala lepa, sedaj pa Jean Gober, francoski parlament. Hvala, gospod predsednik. Uh, Par zamisli bi podal. Omenili ste Lizbonsko strategijo in pri tem bi želel še enkrat povdariti, da je bila ta neuspešna in zato se moramo sedaj, ko evropski državljani ne verjamejo več v ta uspeh Evrope, lotiti drugih stvari. Pa še to bi povedal, da mm, iz preteklih obdobij sedaj smo prevzeli dolg, vendar ne moremo s tem dolgom bremeniti tudi vseh prihodnjih generacij. Treba pa je ustrajati tudi na tem, da ne smemo misliti, da bomo ta problem rešili samo s eh, rezanjem in nižanjem izdatkov, zato ker to nižanje izdatkov zadeva predvsem področje socijale, izobraževanja in raziskav. Ta področja pa so zelo pomembna za našo prihodnost. In ko govorimo o koheziji, Kako si lahko predstavljamo, da bomo problem rešili z mm, uvedbo novega davka na mesto s eh, primernim postopnim obdavčevanjem realnih prihodkov naših državljanov in isto velja tudi za premije. Pa še nekaj, kar zadeva to novo rast. Ja, seveda, vsi se strinjamo in eh, MSP in drugi, da potrebujemo bolj zeleno gospodarstvo, ampak kako naj se to financira? uh, ali naj se za to uporabi nek evropski posojilni sistem. Morda, vendar ne smemo uh, pri tem dopustiti, da bi se evropski dolg spremenil v dolgove nacionalnih držav. Pa še nekaj. Eh, pogosto se govori o uvedbi davka na finančne transakcije, vendar je to vprašanje, o katerem so mnenja zelo deljena. In v prihodnost ne moremo gledati, ne da bi se pri tem spraševali o stranpoteh, ki jih ubira naš e, bančni sistem in o e, vseh nerešenih vprašanjih znotraj tega sektorja. Gospod Giancarlo Giorgetti za italijansko poslansko zbornico. Okay. Hmm? So next speaker. Okay, good. Komm später. Dann, dann, dann rufe ich jetzt Elisa Ferreira von. Elisa Ferreira. Obrigada, senhor presidente. Uh, a... Najlepša hvala, gospod predsednik. Ta kriza je pokazala nekaj stvari v zvezi z Evropo. Po eni strani je pokazala, da ima Evropa omejene možnosti za odzivanje na takšno krizo, kakršni smo priča sedaj. Potrebujemo vizijo za srednji in dolgi rok, ki je sedaj nimamo in edino na ta način bi se lahko na krizo odzvali in potrebuje pri odzivanju na krizo smo tudi opazili, da je prednost na medvladna metoda, zaradi katere je metoda skupnosti nekoliko osiromašena. Mm, potrebno je tudi zagotoviti primeren nadzor nad finančnimi transakcijami. To je potrebno, vendar pa ni to edina pot k izhodu iz krize to, kar se dogaja v evrskem območju, jasno kaže, s kakšnimi problemi se Evropa sooča. Finančna kriza se je razširila, postala je to kriza realnega gospodarstva, socialna kriza, no to je to postala kriza državnih dolgov. In uh, sedaj se bojimo, da ne bi ta kriza zajela tudi političnih ravni in samih institucij, te tudi evropskega projekta. V evrskem območju ugotavljamo, da evrsko območje nima težav z mm, eh, zunanjim neravnovesjem, kakršnega ima dolarsko območje, vendar pa je naš problem dvojne narave. Po eni strani je stopnja rasti nezadostna v globaliziranem svetu, po drugi strani pa razhajanje med različnimi gospodarstvi, ki sestavljajo evrsko območje, postaja vse večje in to vpliva na slabo delovanje notranjega zunanjega trga in tudi na našo skupno zunanjo trgovinsko politiko. E, ti vidiki so bili tudi izpostavljeni v poročilu European and Monetary Union ETEN. In v tem trenutku se moramo lotiti predvsem naslednjega, vzeti ponovno v roke agendo um, konvergenčnosti in kohezije. In zagotoviti moramo, da ne bo to zauzemanje za kohezijo ošibilo realnega gospodarstva. In še zlasti je potrebno poudariti, da je pakt za evro in pakt za konkurenčnost nekaj, kar ne bo nikoli delovalo, če bodo korekcijski ukrepi zadevali samo plače in če se ne bodo dotikali faktorjev, ki lahko vplivajo na rast produktivnosti. In zato menimo, da je treba razmišljati bolj dolgoročno in globlje. Seveda se pri tem sprašujemo, kako naj to storimo, kakšno agendo ima Evropa za svoje, svojo zunanjo gospodarsko politiko in kakšno agendo ima Evropa v skupini G20, v kateri se zauzemamo za boj proti eh, davčnim oazam. In kako smo ukrepe, ki jih imamo na voljo, prilagodili situaciji v 21. stoletju kako bo Evropa izkoristila raznolikost svojega gospodarstva. Predvsem pa moramo v tej razpravi sodelovati mi, izvoljeni državljani evropskih držav. Hvala. Zdaj pa predstavnik Romunije, prosim. Mikro, mikro. Gospod Vosganjan această rezoluție și cele spuse de domnul Mirov. Am câteva comentarii. Faptul că... Mislim, da, je zelo pomembno to, kar je dejal gospod Miro. Imam nekaj pripomp. Dejstvo, da sta javni dolg in primankljaj tako visoka na ravni Evropske unije, kaže, da gre za zelo pomemben problem. Govorimo o tem, da bi morali sprejeti ukrepe in bi morali prav tako ponovno opredeliti vlogo države in povezavo med socialno državo in eh, gospodarsko krizo. Potrebno je izračunati, koliko sredstev je bilo porabljenih za investicije, za javne izdatke, s tem, da bi pokrili primankljaj in da bi prikrili dolg. Če naredimo takšno analizo, med eh, javnim in zasebnim dolgom, naprimer za državo kot je Italija, potem lahko vidimo, da je država, kot je funkcionirala v prejšnjih desetletjih, bolj draga. In čeprav sta dolg in premakaj tako visoka, javni sistem, še prav posebno pokojninski sistem, ne deluje. Kar tukaj počnemo, je pravzaprav, da še snapšamo vse te probleme. Najprej, kar se fiskalnega področja tiče. Povečujemo naše stroške na tem področju. Če to primerjamo, govornik je prekinil in nadaljuje v angleščini. Včasih je težko govoriti o konkurenčnosti, ko pa govorimo o tem, da bi to povzročilo dodatne stroške v postopku. Preveč regulacije in fiskalne politike. Naprimer, če primerjamo ceno nafte na globalno gledano drugotin v Evropi zaradi trošarin, potem lahko vidimo, da povečujemo stroške in eh, znižujemo konkurenčnost glede na druge dele sveta. In še zadnja stvar, nimam dovolj časa, da bi se lotil vsega. Moje mnenje je, da se moramo bolj osredotočiti na raziskave in da moramo ustvariti skupno politiko za raziskave, da bi premostili verzeli med eh, Severno Ameriko in Evropo, zaostanek, ki ga Evropa ima. In da bi tudi povečali vlogo Evrope globalno gledano v prihodnosti. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa še zadnja dva v prvem krogu. Najprej z Litve Andrej Kajtis, potem pa Tomas Mann, Evropski parlament. Najprej Andrej Kajtis. E, dėkoju, pirmininkė Lietuva 2003. Hvala lepa. Gospod predsednik. Litva bo predsedovala Evropske unije leta 2013. In danes se skušamo čim več naučiti. In Poskušali smo tudi odgovoriti na vprašanja, ki ste nam jih postali. Gospodu Mirovo se zahvaljujem za to, ker je povdaril pomen realnega gospodarstva, kajti banke prodajajo finančne produkte, ti finančni produkti pa so v bistvu eh, ločeni od eh, proizvodne oziroma realnega gospodarstva in eh, Litva je zelo trpela v tej krizi. In Veliko ljudi je brezposelnih, veliko ljudi je težko zaposljivih, zato ker eh, njihova izobrazba ni ustrezna glede na potrebe na trgu dela. In ljudje eh, se sedaj sprašujejo, zakaj je tako v Litvi. Danes imamo veliko dvomov tudi. Potem je tu še regionalno sodelovanje, vzhodno partnerstvo. Gospod Miro je eh, govoril o tem. In mi lahko sodelujemo eh, v skupnih projektih z Rusijo, recimo. Tudi projekti, ki jih sofinancira eh, Evropska banka za obnovo in razvoj, bi lahko tu pripomogli. Govorili smo tudi o Evropi dveh eh, hitrosti in o paktu za evro, ki je bil ravno kar podpisan. To odpira določena vprašanja v zvezi z metodo skupnostno. Mislimo, da bi morali bolj uporabljati metodo skupnosti pri reševanju te vprašanj. Potem pa eh, v zvezi s davkom na finančne transakcije. Lahko bi govorili o tem, o možnosti takšnega davka, ampak kar je pomembno je to, da zagotovimo, da banke bolj financirajo realno gospodarstvo, kajti brez tega gospodarske oživitve ne bo. In tudi ne bo novih delovnih mest. Hvala. Hvala lepa, Tomas Mann, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsednik. Investicije v realno gospodarstvo, te morajo biti pomembne in države članice se morajo tega lotiti. Podpiram pa kolega Fejo, ki je dejal, da imamo evropsko dimenzijo in tukaj mora to biti tudi vidno. Tukaj nosim znak mađarskega predsedstva, zapisano je Strong Europe, močna Evropa. Tega ne vedo vsi. Sedaj pa vprašanje za vas, gospod Mirov smo v težkih pogajanjih za naslednji proračun med Evropskim parlamentom, svetom in komisijo. Ali je sploh realistično, da bi imeli torej proračun, ko pa v veliko državah, članicah, veliko krat govorimo o tem, da se morajo znižati dolgovi, da želimo to celo zakoreniniti v ustavi. In potem me zanima, kako EBRD sodeluje z EIB pri financiranih projektov. Ali obstaja kakšno razmerje, ali obstaja kakšna kvota, ki jo skupno določate in potem, ko gre za projekte, ali gre za notranje evropske projekte, ali obstaja določen odstotni delež za izven evropske projekte. Navedli ste dva primera, Volkswagen v Rusiji in polsko podjetje v Ukrajini. Če so takšni projekti predvideni, potem je vidik trajnostni tudi pomemben ali lahko opredelite trajnost. Seveda si želimo enakega na evropski ravni, kot imamo na nacionalni, da bi imeli torej tudi to nadaljevanje strategije EU 2020. In potem še zadnje vprašanje. Ko imamo projekte eh, velikega javnega interesa, bi jih lahko podprli tudi takrat, če kot banka ne morete pričakovati veliko dobička. Imate tu kakšne kriterije, ki bi nam lahko pomagali? Hvala lepa. Hvala lepa. Tako, s tem smo končali prvi krok. Sedaj pa dobi besedo gospod Miro. Naj pripomnim, da je nekoliko časovno omejen, tako da se bo moral kmalo posloviti. To obžalujemo ima pa še nekaj časa, da odgovori na posamezna vprašanja. Prosim. Najlepša hvala, gospod predsednik. Seveda bi želel odgovoriti na vse te dragocene pripombe in vprašanja, vendar pa žal to ne bo mogoče. Zato se bom omejil na tri ali štiri dodatne pripombe. Prvič. Evropa. Govorili ste o euroskepticizmu in to čisto upravičeno. Res sem prepričan, da je pred nami predvsem politični izziv. Politični izziv pa je naslednji. Kako nadomestiti globo prepričano za Združeno Evropo, ki je obstajalo po vojni s sporočilom, ki bi bilo danes prepričljivo. Mislim, da moramo biti v zvezi s tem pogumnejši. Ne glede na to, kako je to pomembno. Pomembno govoriti o tem in onem, kaj bi morali narediti, kaj bi Evropa lahko naredila bolje. Ampak, če bomo še naprej priča vsemu temu, kar smo, kar se že pojavlja v vseh evropskih državah. Namreč, da se postavlja pod vprašanje legitimnost EU, potem nam ne bo uspelo. In zato bi vas res pozval za več političnega voditeljstva. Povedati je treba, da če danes Evropa ne bo združena, potem bomo povsem izgubili vsakašen pomen kot eh, gospodarska sila in kot eh, eh Evropska unija, ki brani svoje vrednote po svetu. Druga pripomba se pa nanaša na finančni sektor. Res je. Menim, da je največje tveganje to, da se eh, osredotočamo samo na mikroprevidnostne vidike in da še naprej reguliramo banke, da eh, povečujemo kapitalske zahteve za eh, posamične akterje. Pri tem pa pozabimo trg zlasti, da ne uredimo eh, OTC trga in pa finančnih eh, akterjev, ki niso regulirani. Kajti, sedaj je izjemno eh, lahko trgovati na nereguliranem trgu, eh, donosi so visoki in ne bo nam, eh, ne bo nam uspelo, eh, da bi eh, uredili tiste sektorje, ki jih potrebujemo. Tretja pripomba pa se nanaša na javni dolg in pa na varčevalne ukrepe. Zelo dobro razumem tiste, ki pravite, da je v, njih, da je v vaših državah težko prevzeti takšen pristop, ki bi lahko škodil bodočim generacijam. Ampak kakšne so alternative? Kako lahko še delujemo na način, ki ga bo sprejel tudi trg, kajti vsaka država se mora refinancirati, kako bomo pa še lahko zdržali eh, pod težo tega dolga, ki ga trenutno imamo, kajti vemo, da je zelo veliko davkoplačevalskega denarja potrebno za plačevanje obresti, namesto da bi se ta denar investiral v javno dobro. Ne glede na to, kako je to težko, ampak vseeno moramo priznati, da smo nakopičili ogromno neučinkovitosti in da te neučinkovitosti povzročajo visoko zadolženost, torej visok javni dolg. Ta visoka javna zadoženost je pa neozdržna in sem čisto odkrit. Mislim, da Evropska unija ne bo ušla temu, ampak bojim se, da bo Evropska unija eh, tudi sama se osredotočala na eh, vrčevalne okrepe. Potem je bilo povedanega nekaj v zvezi z energijo in v povezavi z Japonsko. Tu moramo biti zelo, zelo previdni pod vtisom tega, kar se je zgodilo. Zelo previdni moramo biti pri svojih komentarjih in tudi pri oblikovanju evropske energetske strategije. Ena stvar pa je gotova. Investitorji v energijo potrebujejo dolgoročne okvirje in to, kar res zastruplja trenutno situacijo, in to slišim vsak dan. O tem eh, govorijo velika komunalna podjetja, finančni sektor in tako naprej. Eh, torej, potencijalni investitorji nikoli ne vedo, ali bo to, kar je res danes, eh, res tudi jutri, ali bo to, kar velja danes, veljalo tudi jutri. In dokler se nam ne bo uspelo dogovoriti, o. Oh, dolgoročnem evropskem pristopu, ki bo sprejet od vseh v zvezi z energijo. Torej, dokler se tega ne bomo dogovorili, nam ne bo uh, uspelo zagotoviti vlagan. Ve, da je veliko podjetij, ki imajo ogromno denarja, ampak tega denarja ne investirajo in to zaradi tega, ker pravijo, da se ne morejo zanesti na pravni okvir, ki uh, velja danes. Ne vedo, če bo ta okvir trajal še jutri. In zato bi spet pozval vse, tudi če so za to potrebni kompromisi, da se vzpostavi okvir za investicije v energijo, ki bo uh, veljal več kot uh, eno leto in kot, uh, več kot en mandat. In kar zadeva, gospod Mann, vaše konkretno vprašanje v zvezi z našo banko, uh, predlagam, da najdeva drug način, da izmenjava svoje poglede, kajti vaše vprašanje je bilo zelo specifično. Ampak, kot sem že povedal, sedaj ne govorim kot nekdo, ki je trenutno odgovoren za banko, ampak vam govorim kot nekdo, ki mu je veliko do tega, da se Evropska unija razvija. Mislim, da vsa dobra priporočila, vsi dobri nasveti, vsi dobri sklepi, ki jih boste oblikovali na podlagi svojih razprav. Vaše razprave zelo, zelo eh, spoštujem, ampak vseeno, to bo uspešno le, če bodo politični pogoji izpolnjeni. In osnovni politični pogoj pa je, da ponovno obnovimo zaupanje ljudi v Evropo. Hvala lepa. Uh, Kot sem rekel, mora gospod Miro oditi. Najlepša hvala, da ste sprejeli naše povabilo. Najlepša hvala tudi za vašo predstavitev. Želim vam vse najboljše. Wir, wir machen weiter und haben noch. Äh torej, nadaljujemo. Sedaj imamo še koordinatorje političnih skupin, ki imajo dve minuti na razpolago. Preden jim dam besedo, pa naj povem, da dobi besedo še portugalska kolegica Tenza Martins, ki je prosila za besedo. Samo minuto. Kje je kolegica? Ne vidim je. A tukaj, prosim, minuta. Um, um, Hvala lepa. Jaz bi želela na kratko spregovoriti o svoji državi. V zadnjem času je bilo zelo veliko naložb storjenih, ki so upoštevali predvsem dva vidika in sicer inovacije in izobraževanje. In tudi to glede zaradi vprašanja kvalifikacij, pa tudi strukturnih sprememb. In dobro bi bilo, če bi ta odbor tudi se srečal na portugalskem z našim odborom in našo skupščino, tako da bi lahko še bolj prisluhnil našim prispevkom. Ampak želela bi povedati naslednje. Kljub vsem tem reformam, vseeno menim, da številne države in številni ljudje v Evropi vendarle ne vedo, kaj ta reforma, socialna reforma in strukturna reforma na portugalskem pomeni. In zato menim, da moramo dejansko povezati mostove z realnim gospodarstvom in zagotoviti, da bo finančna politika služila realnemu gospodarstvu, ker brez tega ne bo ne rasti, ne zaposlovanja. In zato bi se želela obrniti na svoje kolege, na gospo Ferreira, naprimer, ki ji seveda jo pozdravljam in ji čestitam za njeno delo. In želela povedati, da na portugalskem ne razpravljamo toliko o drugih bistvenih vprašanjih ki so bistvena na evropski ravni, kot je trajnostna rast in tako naprej. E, govorimo torej bolj o notranjih vprašanjih, o zniževanju primankljaja in tako naprej. In zato menimo, da bi morale tudi institucije na evropski ravni, Evropski parlament še zlasti upoštevati in biti bolj previdni, kadar eh, podajajo svoja mnenja o zniževanju stroškov še zlasti za mala in srednja podjetja na nacionalni ravni. Hvala lepa, sedaj pa koordinator, gospod Engel najprej. Euh, gospod predsednik, samo nekaj za začetek. Zelo se strinjam z gospodom Mirovom ki je rekel, da ali Evropa doseže uspeh eh, pri povezovanju ali pa eh, bo šla, šla veliko korakov nazaj. No, in razprava o skupnem trgu in o ponovni oživitvi skupnega trga se dotika tudi oživitve direktive Bolkenstein, torej direktive o storitvah. Seveda lahko ustrajamo na vseh eh, točkah, na katerih je bil dosežen napredek, kot to pravi gospod Monti, vendar pa predvsem se moramo lotiti vprašanja liberalizacije v zvezi s katerim na naši celini ni enakega in usklajenega mnenja. Potem pa, kar zadeva javno zadolževanje, mislim, da se mora Evropa predvsem zavedati tega, da naša rast v prihodnosti ne bo več enaka, kot smo jo poznali do sedaj in tudi ne bo več primerljiva z drugimi državami na svetu. Predvsem pa ne moremo kupovati rasti Videli smo že, kam nas to lahko pripelje. Ti poskusi, da se kupuje rast, to ne deluje. In zato bomo verjetno potrebovali drugačen model, model prerasporeditve v prihodnosti, ki bo to upošteval. Evropa dveh hitrosti in to v povezavi z vprašanjem članstva v evropskem območju ali ne. Ja, mogoče bi se morali res temu izogniti, ampak predvsem bi se morali izogibati temu, da bi imeli Evropo, v kateri bi imeli več kot eno samo valuto. Imamo namreč tiste, ki se ne morejo pridružiti evropskemu območju in tiste, ki se ne želijo pridružiti evropskemu območju in to vprašanje bi morali dolgoročno obravnavati. Na no, to pa še vprašanje raziskav in razvoja. Mislim, da bo treba na evropski ravni dosti bolj usklajevati financiranje za ti dve področji, kot, je, kot smo to videli do sedaj. In treba bo eh, pri tem tudi znižati delež držav članic in zvišati delež eh, Evropske unije. Sergio Koferati. Hvala, predsednik. Mislim, da veliki tragični dogodki, ki smo jih že omenili, lahko močno vplivajo na prihodnost Evrope. In tukaj govorim o krizi v sredozemlju, pri kateri se pojavlja vprašanje oskrbe s surovinami v povsem drugačnih pogojih, kot smo jih poznali v zadnjih letih. In tukaj mislim tudi, da to, kar se je zgodilo na japonskem, bo postavilo vprašanje energije, na drugačen način. Seveda moramo manj emotivno obravnavati to vprašanje, vendar pa je življenje ljudi zelo emotivno obra, obarvano in sicer se na politični ravni ne bi lotevali toliko vprašanj varnosti in vprašanj, ki so povezani s problemom oskrbe za energijo. Ampak kakorkoli že, mislim, da če bi že bilo potrebno, bi morali predvsem zagotoviti, da bi imela Evropa na voljo lastne vire. In tudi pri euroobveznicah in pri eh, pripombah v zvezi z davkom na finančne transakcije se je treba predvsem vprašati, na kakšni podlagi lahko uporabljamo vire, ki jih imamo na voljo. In mislim, da imamo tukaj dve prednostne nalogi prvič eh, infrastrukturna mreža, ki bo vredna tega imena, saj imamo v Evropi še vedno preveč neenakosti med različnimi območji, zaradi katerih Evropa trpi tako na ravni vsakdanjega življenja kot na ravni naložb. Druga prednostna naloga pa je znanje. Znanje, izobraževanje. V kriznih trenutkah je treba vlagati prav v to, vendar po Evropi počnemo ravno nasprotno. Sam menim, da naložbe v šolanje, ne glede na profil in značilnosti šolanja, je treba obravnavati z izhodiščne točke, če želimo zagotoviti konkurenčni model, ki ga bomo res lahko tako imenovali. Kolega Weigl, eh, Fredi Liba. Sedaj pa kolega Weigl, Alde. Hvala lepa, gospod predsednik. Jaz sem pravzaprav želel postaviti vprašanje gospodu Mirovu, ampak vprašanje je vseeno aktualno. Eh, gre za to, da si Evropa eh, zaradi dogodkov, ki si sledijo in imajo bolj ali manj katastrofične razsežnosti, eh, nalaga nova finančna bremena. In seveda vsi pričakujejo od Evrope, da se bo obnašala kar se da solidarno in odprto. Seveda pa mislim, da je nujno treba govoriti o tem, da bo treba resetirati eh, mehanizme in, in vire eh, sredstev, s katerimi se lahko Evropa pojavlja kot eh, nekdo, ki lahko priskoči na pomoč, ki lahko vpliva na, na, na neke strukturne odnose in spremembe. Želel sem postaviti vprašanje ideje o, o o nekem novem maršalovem planu za bližnji vzhod, ki je očitno eh, neizogiben, očitno je neizogiben neki širši načrt, eh, ki ni samo finančne narave, ampak eh, tudi, tudi obsega vprašanje graditve držav in institucij. Eh, rad bi dal samo še en, en povdarek s tem v zvezi. Mislim, da ko govorimo o Marshallovem planu, ali nekateri so ga že imenovali Ashton plan ali pa kaj tretjega, mislim, da je neizogibno, da eh, sprožimo vprašanje, kdo ga bo financiral takšen plan in da, bo, da ne zajamemo zadevo z preveliko žlico in da zlasti tudi vključimo v vsakršno eh, plan dolgoročne stabilizacije bližnjega vzhoda, tiste, ki so od eh, eksploatacije nafte in drugih eh, resursov v preteklih desetletjih imeli največ koristi. To je privatni kapital in to so države, ki so na tem obogatele. Hvala lepa. Robert Sille, ECR, Sille. And, um, no, I would like also to say... Hvala lepa, gospod predsedojoči. Tudi sam se zahvaljujem vsem parlamentarcev, ki so tu govorili in tudi gospodu Mirovo, ki ga več ni. Ampak, kot je rekel, enotni trg še ni povsem izgrajen, zlasti kar zadeva eh, storitve in kar zadeva vprašanje prevelik, da propade. To, kar pa želim povedati kot pozetek. Mislim, da danes vidimo dve skupini držav. To pa kaže, da bo po tej krizi še več raznolikosti v gospodarskih in socialnih pogojih, eh, kot eh, jih je bilo pred letom 2004. Kaj to pomeni za Evropo? Evropa ne bo razdeljena samo zato, ker so nekatere države vključene v evropsko moče, druge pa ne. Nekatere države bodo pod povprečjem eh, v Evropi. Nekatere bodo iz evrskega območja, druge pa ne. In zakaj je tako? Čezmejno financiranje je povezano z zasebnim dolgom in z javnim dolgom. In tako, uh, bo lahko prihaja, eh, pardon, tako bo lahko prihajalo do razlik tudi med državami znotraj evrskega Eh, območja, pač zaradi eh, različnih valut, eh, v katerih se ti dolgovi najemajo. Kaj to pomeni? To pomeni, da se bodo socialni režimi še poslabšali, nekateri bodo propadli čisto enostavno, ne bi želel, da to postane neko hudo politično vprašanje, ampak vseeno mislim, da bi o tem vprašanju morali razmisliti v Evropskem parlamentu. Ne smemo uničiti solidarnosti v Evropi. Hvala lepa. Eh, hvala lepa. Sedaj pa Guje NGL, prosim. Hvala, kjer je projedre. Telo na Kalošorišo, tu si na Delfuša, po takino vulje, to horon melon. Najlepša hvala. Želel bi izreči dobrodošljico našim kolegom iz nacionalnih parlamentov. Zahvaljujem se jim za vprašanja in za pripombe, ki so jih podali, saj to dobro kaže, dragi kolegi, da se pojavlja tudi kriza legitimitete legitimnosti politik, ki jih izvajami. Kakšna vloga, ki jo igramo vi kot nacionalni poslanci in mi kot evropski poslanci? Kakorkoli že, vedno smo nekoliko v zamudi in vedno razpravljamo o tem, ali so odločitve, ki so bile sprejete pred včerajšnjim, pozitivne ali negativne za evro ali ne. Torej, govorimo o legitimnosti vlad izvoljenih in vseh, ki odločajo o teh bolj ali manj strogih ukrepih. Rečeno je bilo, ja, da bodo nadaljni ukrepi gotovo povečali konkurenčnost, vendar da imamo tukaj še nekaj držav. Potem, da imamo premalo naložb strani zasebnega sektorja. Na to, pakt za konkurenčnost, pakt za evro. Ta lahko predstavlja nek stalni okvir zmirnosti za zniževanje plač in tako naprej, ampak eh, potem se moramo vprašati, odkot bo tu prišla konkurenčnost, kje bomo našli znanje zasebnega sektorja, če bo ta zmanjševal stroške plač. Eh, bo to gotovo vplivalo tudi na prihodke in tako naprej. Sedaj pa javni sektor. Kje smo sedaj tukaj? Kot je rekel eden od kolegov, je tukaj imamo krizo, ki je kriza finančnega sektorja, realnega gospodarstva in tako naprej. Ampak ne nazadnje, danes vidimo, da smo se znašli tudi v krizi dolgov. V nekaterih primerjih je ta kriza javnega dolga predmet obtoževanj, da celotna kriza izhaja iz nje. In Tukaj se samo sprašujem, ali je vse to, kar smo dali evropskim bankam, res dobro za realno gospodarstvo in če že imamo politiko za zaposlovanje, zakaj potem tako narašča brezposelnost v Evropi? Imamo več kot 20 milijonov brezposelnih, torej eh, ali vse te lepe besede iz naše Lizbonske strategije, ki govorijo o gospodarstvu konkurenčne Evrope in tako naprej, eh, govorijo o nečemu, kar je nasprotno temu, v katero smer smo šli. Kakorkoli te politike Evropi niso prinesle ne razvoja, ne zaposlovanja, ne rasti. Hvala lepa. Pervonš, poročevalka, prosim. Hvala, gospod predsednik, in hvala vsem kolegom iz nacionalnih parlamentov za njihov prispevek k delu, ki smo ga začeli znotraj našega posebnega odbora. In prvič imamo sedaj priložnost, da na takem zasedanju od začetka našega mandata lahko uh, zberemo predstavnike nacionalnih parlamentov, čeprav smo vse skozi množili stike z vami. Torej, sedaj ste lahko prišli z vami, smo do sedaj delili tudi uh, sklepe umestnega poročila, ki ga je parlament sprejel. Ampak kakorkoli, izhoda iz te krize, ki bi bil pozitiven za Evropo, ne bo če vsi mi skupaj, vi iz nacionalnih parlamentov in mi iz Evropskega parlamenta, ne bomo ponovno oživili tega evropskega plamena in zagotovili, da bo Evropa v tej globalizaciji postala močnejša, takšna, kakršno potrebujemo. Kar zadeva sredozemlje, moramo tukaj poudariti pomen vrednot, ki jih zagovarjamo in sicer svoboščine in pravna država. In kot predstavniki parlamenta smo oživili te vrednote tudi znotraj Evropske unije in včasih se nam zdi, da kadar dogajanje poteka preveč na medvladni ravni, se te evropske vrednote obrnejo proti nam, proti odgovornim v Evropski uniji in tudi proti samim evropskim državljanom. Predsednik Mirov je bil odgovoren za dolgoročne investicije in v našem umestnem poročilu smo skušali izmeriti, v kolikšni miri ta kriza Evropske unije sloni in je povezana z možnostjo za ponoven zagon s pomočjo zasebnih in javnih ulaganj. In v zvezi s tem bi podala tri pripombe in se pri tem navezala na številne prispevke, ki sem jih do sedaj slišala. Gospod Miro je povedal, da potrebujemo tudi pravno varnost pri tem in to razumemo, vendar pa želim usmeriti pozornost tudi na to, da gre pogosto za zelo kapitalistične naložbe in ki nam ne omogočajo, da bi lahko rešili probleme zaposlovanja, s katerimi se soočamo. In Lizbonska pogodba ter težave, ki jih imamo z njo in kot smo napisali v našem poročilu 20. oktobra v 9. členu, se moramo dejansko osredotočiti na to in na študije učinka, zato da bomo lahko ovrednotili naložbe, ki so pred nami. Številni so izrazili svojo zaskrbljenost zaradi reform, ki jih imamo pred seboj na, za področje finančnih trgov in slišala sem veliko prispevkov, ki pravijo, da na eni strani potrebujemo reformo finančnih trgov, ampak po drugi moramo upoštevati potrebe realne ekonomije. In zaslutili smo to mm, frustracijo ob občutku, da ti dve veji eh, nista združljivi. In V globalnem smislu bi tudi izrazila svojo zaskrbljenost namreč ob tem, da te reforme pripravljamo bolj v smislu nekega kataloga, nekega seznama in ne v smislu nekega načrta. In v bistvu ne nazadnje, akterjem na trgu puščamo, da sami izbirajo reforme, ki si jih želijo oziroma da jih uporabljajo v skladu z lastnimi interesi, namesto da bi omogočili neko novo usmeritev trga eh, ob upoštevanju potreb realne ekonomije. Ob tem naj se navežem tudi na skupino G20, ampak mislim, da znotraj komisije in znotraj sveta eh, se na to ne dovolj navezujejo. Govori se o Bazlu 3 in o drugih zadevah, vendar pa smo na področju potreb dolgoročnih, eh, za dolgoročne naložbe še vedno daleč nazaj. Na makroekonomski ravni smo veliko slišali o neravnovesjih na globalni ravni in tukaj se bom na kratko navezala na to, kar se mi zdi najpomembnejše. Namreč po padcu Lehman Brothers so vsi govorili, da je treba ob vprašanju stabilnosti cen govoriti tudi o stabilnosti finančnih trgov. Vendar pa imamo, je poleg tega potrebno tudi proučiti, kako prost pretok kapitala prispeva ali ne prispeva k makroekonomskim neravnovesjem. In mene to zelo preseneča, prihajam namreč iz države, v kateri so bile tuje neposredne naložbe vedno obravnavane kot kriterij velikega uspeha in atraktivnosti. Morda res, vendar za tem vidikom imamo še nek pojav, ki vodi k špekulacijam, k uh, zniževanju produktivnih Eh, zmožnosti, ki niso vedno ugodne za dolgoročne naložbe. In tudi ob tem nepremičninskem balonu smo videli um, neke pretirane ukrepe, ki niso v ulogi potreb realne ekonomije. Pa še nekaj bi morali povedati. In sicer, da v tej dinamiki, ko skušamo ponovno oživiti evropski projekt, bi se sama bolj zauzemala za oživitev evropske energetike kot pa notranjega trga, če govorimo o enem in drugem. In sedaj bi se navezala tudi na to, kar je omenil kolega Engels ki je omenil kot vprašanje obsesije z rastjo, ki si je ne smemo postavljati v takšnih terminih. In uh, tudi pri tej razsežnosti je treba izpostaviti, da je poleg rasti si treba postaviti vprašanje prerasporeditve sredstev, ker je to potrebno tudi zato, da dosežemo napredek pri davčnih politikah. Številni izmed vas ste izpostavili, da je te še treba prenoviti in reformirati. Tako da najlepša hvala za vse prispevke eh, k končnemu poročilu, ki ga bomo morali pripraviti do meseca junija. Tako, sedaj pa drugi del današnje povdnevne konference. Naložbe v gospodarstvo EU zagotavljanje dosega ciljev EU do leta 2020. Z velikim veseljem pozdravljam osrednjega govornika, gospoda Filipa Majstata, predsednika Evropske investicijske banke v Luksemburgu. Prikaja k nam za govorniški pult. Er e je predsednik EIB v Luksemburgu že kar nekaj časa. 2006 je bil podaljšan njegov mandat še za nadaljnih šest let. Preden je odšel v Luksemburg, pa je bil več kot deset let finančni minister Belgije. In leta 1990 je bil celo finančni minister leta časopisa Euromoney. in takrat je bil namestnik finančnega ministra v Belgiji. Veseli nas, da ste se odvali našemu vabilu in da ste pripravljeni uvesti nas v ta drugi del naše konference. Hvala lepa, prosim, beseda je vaša. Merci, Hvala lepa, gospod predsednik. Gosp gospe in gospodje, članice in člani Evropskega parlamenta. Najprej mi dovolite, da vam povem, da je za me res zelo velika čast, da imam to možnost, da govorim pred vašim odborom. Vašim odborom, ki se z, eh, ukvarja z bistvenimi vprašanji za naše skupno eh, življenje, za našo skupno prihodnost. In eh, ta sestanek je še toliko bolj zanimiv, zato ker združuje predstavnika nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta. Ne bom razlagal na dolgo in široko, kaj je Evropska investicijska banka. Kot veste, je to banka eh, držav članic Evropske unije. Ustanavljajo pogozba in njena misija je, da finančno podpre cilje EU. Tisti, ki želite o tem vedeti več, ki želite vedeti več o vlogi EIB, lahko dobite naš dokument, kjer je opisan naš prispevek evropskemu načrtu za oživljanje gospodarstva, ki je bil sprejet decembra leta 2008. In videli boste, da je Evropska investicijska banka k oživljanju veliko prispevala. In eh, sedaj bi govoril raje o vlogi vlagan za doseganje ciljev strategije eh, Evropa 2020. Želel bi začeti z, z eh, nekaj besedami, ki nas bodo spomnile na to, kako zelo pomembne so investicije za rast. Nasplošno vemo, da eh, se spreminjanje eh, zalog in pa eh, ustvarjanje fiksnih sredstev, torej vse skupaj predstavlja investicije in to je zelo pomemben dejavnik za razvoj ustrezne konjunkture. In veliko dokazov je za to, da lahko verjamemo, da investicije bistveno prispevajo k rasti BDP-ja, ampak to je pomembno tudi izven ciklov, zato ker so vlaganja kritičnega pomena za inovacije in storilnost eh, in eh, posledično tudi za eh, potencijal rasti gospodarstva. Tukaj imate diagram, ki kaže na to, da v tej krizi, ki smo jo ravno kar preživeli. Tu, tu je prišlo do velikega pasa investicij in ta padec investicij je v veliki meri prispeval k pacu BDP-ja. To je ta uh, sivi črtani del, ki kaže, ravno tako pa vidite, kaš, uh, eh, kakšne so variacije v zalogah in uh, to, kar smo doživeli v letu 2009, je posledica paca investicij. Uh, Eh, v letu 2010 je bila še vedno eh, stop, stopna investicij eh, negativna, vendar pa se sedaj dviguje. Sedaj vidite na podlagi tega diapozitiva, v kolišni meri so investicije pomembne ampak vseeno potencijal rasti evropskega gospodarstva, ki je bil že eh, prenizek pred krizo, torej na ta potencijal je negativno vplivala ta, eh, to, ta brutalni padec investicij in eh, posledično je eh, vaše vprašanje čisto relevantno. Kako lahko spodbudimo investicije, kajti investicije so potrebne za to, da povečamo potencial rasti evropskega gospodarstva in to je konec koncev glavni cilj strategije Evropa 2020. Kakšna je situacija danes? Po eni strani imamo potrebe po investicijah. Te potrebe so ogromne. Ogromne tako v novih državah članicah kot v starejših državah članicah in sicer so potrebne za nove infrastrukture pa za eh, modernizacijo obstoječih infrastruktur ocenili smo, Evropska komisija je ocenila, da če bi želeli doseči cilje strategije Evropa 2020, bi potrebovali investicije v infrastrukturo v višini 1,5 trilijonov in 2 trilijoni evrov do leta 2020, kar pomeni več kot 2000 milijard evrov in temu znesku moramo prišteti investicije na drugih področjih, poleg infrastrukture, se pravi eh, druga področja, ki so vsaj tako pomembna. Če še enkrat podarim, eh, potrebe so ogromne. Veri financiranja pa se zmanjšujejo. Zakaj? Zato, ker je po eni strani kriza vplivala na finančni sektor. Nekaj eh, finančnih operaterjev je izginilo, reci, recimo eh, zavarovalnice, potem eh, banke so danes v situaciji, v kateri so dosti previdnejše. Seveda je potrebno biti previden, ampak nova pravila Bazla 3 ne bodo spodbujala bank, da bi več posojala bolj dolgoročno in da bi prevzemala več tveganj. Zato lahko pričakujemo, da bo financiranje se strani bank, zlasti za dolgoročno financiranje, ostalo relativno omejeno v naslednjih letih. In potem, kot veste, eh, proračunske omejitve so prisotne tako na nacionalni ravni kot na evropski ravni in ne moremo pričakovati, da se bodo v naslednjih letih proračuni povečali. Torej, potrebujemo ogromno financ, imamo bančni sektor, ki je še, še vedno zelo eh, ob, občutljiv in ki eh, se ne angažira dolgoročno in ne prevzema tvegan, potem imamo eh, velika proračunske omejitve, kako naj vse to uskladimo. To lahko sledimo samo to, da eh, skušamo nekako katalizirati eh, zasebna, zasebne vire in javne vire financiranja. In v svoji predstavitvi bi želel podariti eh, te učinke vzvodja. Učinki vzvodja pa lahko pripeljajo do skupnega ukrepanja, skupnega delovanja Evropskega proračuna in EIB. Rekel bi takole, uporabiti subvencije e, za to, da se financirajo investicijski projekti, ki imajo zadostno stopnjo donosa, to je izguba denarja. Po, če pa po drugi strani namesto tega uporabimo oziroma mislimo, da lahko uporabimo bančna posojila za investicije, ki so koristne za eh, gospodarstvo, ampak investicije, ki imajo notranjo stopno donosa, ki je preniska, tudi to je iluzija. In zato menimo, da je med tem, kar lahko financiramo se eh, strani komercialnih bank, poslovnih bank, zato ker so tveganja majhna in zato ker je stopnja eh, donosa zadosna. Torej, Po drugi strani pa je treba eh, nekaj eh, financirati z subvencijami, zato ker je tveganje previsoko. Torej med enim in drugim je umestno območje in tu bi lahko skupaj delovala eh, Evropski proračun in Evropska investicijska banka ter zasebni sektor. In če bi se to zgodilo, bi lahko nekaj projektov naredili takšnih, da bi jih lahko financirali s posojili, da bi bili bankable, kot se reče v žargonu. In eh, osredotočil se bom ravno na to umestno območje. Nakratko naj povem, kaj se že dogaja, kaj že obstaja, kakšne skupne instrumente smo se komisijo že oblikovali, In po drugi strani bom skušal nakazati nekaj poti za v prihodnost. V glavnem smo v zadnjih letih skupaj z Evropsko komisijo eh, oblikovali dva skupna instrumenta. Prvi se imenuje Eh, instrument eh, delitve tvegan, Risk Sharing Finance Facility eh, za raziskave, drugi pa je sistem garanci, garancij za transevropske transportne mreže. Najprej, instrument za raziskave, torej tu je skupni instrument EIB in komisije. Tu smo vzeli eh, znesek iz sedmega okvirnega okrana in potem še en znesek iz eh, letnih dobičkov Evropske investicijske banke, tako lahko naredimo rezervacijo. Ta rezervacija pa Evropski investicijski banki omogoča financirati eh, bolj tvegane projekte raziskav in razvoja. In to smo začeli že pred nekaj leti delati in eh, izvedena je bila eh, evalvacija. Naredili so jo neodvisni ocenjevalci. Ta ocena je bila predstavljena tudi parlamentu, bila je pozitivna in komisija se strinja s tem pozitivnim mnenjem E, Evropski svet je 4. februarja letos priporočil, da bi ta pobuda se nadaljevala in e, videl sem, da je prejšnji teden Evropski parlament izglasoval rezolucijo, ki gre v isti smeri. Se pravi, imamo skupni instrument. Ta skupni instrument eh, omogoča ta učinek vzvodja. Eh, kajti eh, lani smo že dali posojila za 6, tri, eh, za 6 milijard 300 milijonov evrov, s tem zneskom smo eh, investirali investicije v znesko 16 milijard evrov, torej učinek zvodja se že vidi, potem pa eh, Evropski parlament je pa predseval manj kot eh, 300 milijonov. To je predstresno činek zvodja. Se pravi, z 300 milijoni eh, evropskih evropskega denarja lahko, eh, lahko financiramo investicijo v znesko 6 milijard. Zakaj? Zato, ker je tako mogoče deliti tveganje, porazdeliti tveganje z EIB in to pomeni, da eh, se zmanjša eh, potrošnja kapitala in lahko dosežemo večji učinek. Torej, to je prvi instrument, ki že obstaja in ki že daje rezultate. Drugi instrument pa je bolj nov. To pa je sistem jamstev za zelo uh, specifično obliko tvegan, ki jo poznamo z novimi eh, transportnimi infrastrukturami. Ko prihodek teh infrastruktur v prvih letih eh, izkoriščanja ne dosežejo pričakovane ravni. Ne bom se spuščal v podrobnosti, sistem je precej zapleten, ampak konec koncev ta sistem poslovnim bankam omogoča, da lahko še naprej eh, posojajo eh, podjetjem, ki gradijo infrastrukture. In sicer Za naslednjo garancijo, če v prvih letih pri, prihodki niso zadostni in imajo zato podjetja težave z vračanjem bančnih posojil, v tem primeru EIB nadomesti poslovno banko, EIB postane podre, podrejeni upnik eh, gradbenega podjetja in s tem lahko eh, v začetku omejen, eh, omej, eh, uživa omejeno pokritje evropskega proračuna. Torej, v povezavi z naslednjo perspektivo in v povezavi z strategijo 2020 mislimo, da ni treba, da na, novno, na novo izumljamo toplo vodo, ampak da poskušamo uporabiti instrumente, ki so skupni, ki jih je enostavno uporabljati, to se mi zdi pomembno. In to so uh, revolving instrumenti, se pravi, se lahko ponovno uporabi tisto, kar se ne uporabi v enem letu. Uh, In eh, to so instrumenti, ki se lahko uporabijo za več sektorjev in omogočajo tudi večjo preglednost delovanja evropskih eh, institucij. Mislim torej, da bi to morale biti značilnosti novih finančnih instrumentov. V tem kontekstu pa je eno teh novih instrumentov, na katerega eh, mislimo, in si, eh, sicer projektne obveznice, project bonds seveda bom z veseljem odgovarjal na vprašanja v zvezi s tem. Zakaj gre? Najprej. Eh, je tu ugotovitev, da so potrebe po investicijah ogromne v eh, transport, v energijo, v širokopasovne povezave. Številke eh, poznate. Če želimo transevropsko transportno mrežo končati, mislim, da je bil predsednik eh, Delor tisti, ki je lansiral ta koncept. Torej, če želimo to mrežo dokončati, potrebujemo več kot 500 milijard evrov. Ogromne potrebe torej, istočasno, in to sem že povedal, Eh, omejitve na eh, ravni nacionalnih proračunov, potem imamo banke, ki nočejo več eh, prevzemati dolgoročnih tveganj in to, kar nas posebej zanima v tem primeru, tu so monoline podjetja, ki so enostavno zginile ali pa so postala šipkejša te zavarovalnice monoline so obveznica, obveznicam, ki zagot, zagotavljanje zahtevano raven, da bi lahko uh, Eh, investitorji kupili te vrednostne papirje. Razmišljali smo, kako pritegniti zasebni kapital, zasebne sklade, tako da bi projektnim družbam omogočili, da bi izdajale obveznice. Te obveznice bi morale biti tako kakovostne, da bi jih lahko kupovali eh, investitorji, institucionalni investitorji, kot so recimo pokojninski skladi. Eh, tukaj gre za tako imenovani tranching, se pravi za posamezne tranše eh, imamo tranšo, se pravi, više, višjega eh, dolga in torej več, več ravni v, v, v samem dolgu. In tukaj vidite na tej sliki, na srednji tranši, ali je to podrejeni dolg, Ali pa so, so potem še druge modalitete, najenostavnejše bi bilo tako, da EIB da podrejeni dolg in zato, ker je to podrejeni dolg, lahko se z njim eh, pokrije tisti del, ki ga, eh, ki ga predstavljajo obveznice. Ta mehanizem povečanja kredita, torej, tu potem lahko nastopi evropski proračun in to nam omogoči, da porazdelimo tveganje za EU, ampak na začetku na zelo omejen način. Se pravi, da ne bo contingent liability, ne bo uh, odgovornosti za evropski proračun in da se že na začetku določi maksimalni strošek za evropski pro, eh, projekt. Če bi bil pa strošek večji, bi bil pa ta preostali riziko za EIB, torej ta preostali riziko prevzame EIB. Eh, začeli smo že z javnimi konsultacijami, čakamo eh, reakcije, ampak prve reakcije od zasebnega sektorja so pozitivne. To bo namreč način, kako poskusiti pritegniti več zasebnega kapitala za infrastrukturne projekte. E, ta primer sem skušal bolj razložiti, zato ker je zelo aktualen, ampak e, tu so še drugi instrumenti, e, na katerih sodelujemo z Evropsko komisijo in sicer v luči naslednjih finančnih perspektiv. Za zaključek naj povem, da sem prepričan, da bo naslednje desetletje bistvenega življenjskega pomena za EU in strategija Evropa 2020 se mi zdi bistvena. Absolutno bistvena. Če želimo povečati Eh, Potencijal rasti evropskega gospodarstva je povsem jasno, da moramo investirati ne samo v infrastrukturo, kot sem prej rekel, ampak investirati je treba tudi v usposabljanje in izobraževanje, povečati moramo delež diplomantov z, eh, visokih šol, investirati moramo v raziskave, to je bistvenega pomena. Več moramo vlagati v inovacije, ki morajo biti hitreje razširjene po evropskem gospodarstvu, kajti to je bistvena aksa Evropske strategije 2020. Ampak jasno je, da vse to ni odvisno samo od evropskih institucij, ampak je imperativno, da nacionalne vlade in nacionalni parlamenti naredijo svojo nalogo in prevzamejo to strategijo kot svojo, da se angažirajo, dejansko angažirajo in da tudi eh, sprejmejo, da se je dejstvo, da se je treba bolje koordinirati znotraj okrepljenega evropskega upravljanja. To se mi zdi sine qua non pogoj za uspeh eh, strategije. In zato je ta vaš odbor tako pomemben in zato je. Eh, to tudi tako odlična ideja, namreč, da eh, se usedemo skupaj z predstavniki nacionalnih parlamentov. Ne bomo znali pravilno izvajati strategije 2020, če v to izvajanje ne bodo v celoti vključeni tudi nacionalni parlamenti. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod Majstad. Hvala lepa tudi za to da nas podpirate pri naših prizadevanjih doseči soglasje s predstavniki nacionalnih parlamentov. Kajti res je, prav imate, tudi mi smo prepričani, da če ne bomo vsi delali v isto smer, da bo zelo težko doseči te zelo ambiciozne cilje. Tako postopek bo tako kot prvič, najprej predstavniki trija, najprej gospod predstavnik Mačarske, potem Belgije, potem pa Polske. Maksimalno tri minute. Eh, Hvala. Hvala, gospod predsednik. Navezal se bom na zadnje besede gospoda Majštata in sicer, da moramo delati skupaj z nacionalnimi parlamenti pri sprejemanju odločitev, sicer stvari ne bodo delovale. Nekaj bistvenega je gospod Majštat povedal in sicer razsipavanje naložbe in donosi, torej naložbe iz predhodnega obdobja. Namreč v prihodnjem obdobju bomo potrebovali več informacij o naložbah, da bi ugotovili, na kateri stopni konkurenčnosti smo in tudi kakšne bodo naložbe na področje energetike, kakšni bodo tu donosi pri oskrbi z nafto in tako naprej. Torej vse to bodo bistvena vprašanja, s katerimi se bodo morali ukvarjati države članice in tukaj se moramo vprašati, katere so skupne točke, pri katerih lahko skupaj, torej nacionalni, parlamentarci delujemo z Evropsko unijo in evropskimi poslanci tudi pri zasledovanju gospodarskih ciljev Evropske unije. Bistvenega pomena je tukaj vprašanje konkurenčnosti. Kje se sedaj nahaja bistveni del naložb v svetu? v azijskih državah, v afriških državah in tudi, če se navežem na, gospo, na prispevek gospoda Mana, uh, je bila opravljena analiza medsebojne odvisnosti z deli sveta, kamor je usmerjenih največ naložb in z donosom, ki ga iz tega dobi Evropska unija. Torej, mislim, da lahko v zvezi s tem vendarle se strinjamo, da moramo analizirati Eh, točke, v katerih je bilo preveč trošenja, v katerih infrastrukturah, v katerih organizacijah, nacionalnih, mednarodnih in tako naprej. In naj ugotoviti moramo, katere so možne poti ki nam bodo omogočile priti do največjega možnega donosa in vse to seveda eh, v povezavi z primernim izvajanjem strategije Evropa 2020. Toliko kot povzetek te razprave in še nekaj je bistvenega pomena. Uloga nacionalnih parlamentov. Pri tem ne mislim samo na en krok našega sodelovanja, potrebujemo širše sodelovanje z vsemi vami. Hvala lepa. Merci, euh, monsieur le président. Merci, uh... Hvala, gospod predsednik. Hvala, gospod Majštad, za vašo predstavitev. Trebe, eh, dat, uh, ons... Dragi kolegi, še enkrat bi želel tu poudariti, da naša država podpira cilje strategije Evropa 2020. Videli smo napetosti, ki ste jih opisali med potrebami po naložbah po eni strani in potrebo po nadzoru nad javnimi izdatki na drugi. Seveda je tukaj tudi kar nekaj kratkih stikov. Ampak še nekaj. To ravnovesje ki naj bi se doseglo tudi v sodelovanju med nacionalnimi in evropskim parlamentom, temelji na vprašanju nacionalnosti. Vendar pa se sedaj zavedamo, da ekonomske realnosti ne moremo zamejiti za zemljepisnimi in nacionalnimi vidiki. Bogo določena bogatstva segajo preko nacionalnih meja. Nekatere države imajo lastna bogatstva In če želimo zagotoviti neko kontrolo, nadzor na nacionalni ravni, bo treba predvideti tudi marže za posamezne regije in industrijske klastre. Vsekakor pa bomo morali parametre, na podlagi katerih se izvaja analiza, ponovno pregledati da ne bo to, kar se izvaja na nacionalni ravni, imelo kontraproduktivnih posledic. In še na nekaj bi se na vsak način rad navezal in sicer na pomen malih in srednjih podjetij, ki so glavno gonilo zaposlovanja, ki veliko prispevajo k gospodarskemu omrežju in tkivu in zato je treba dejansko pobliže spremljati reforme bančnega sektorja, reforme v okviru Bazla 3. In rad bi tudi poudaril, da posojila Evropske investicijske banke in Evropskega investicijskega sklada morajo biti namenjena malim in srednjim podjetjem iz držav članic, ne samo belgijskim sveda in zato mislim, da je treba ta posojila ponovno ovrednotiti. Jamstva Evropske investicijske banke morajo biti razširjena tudi na regionalne sklade in ne samo na nacionalne jamstvene sklade. Hvala. E, gospod Klajna. Hvala lepa gospod predsednik, gospe in gospodje. Zelo zanimiv govor je podal gospod majstor TZIB in pravi, da imajo kar nekaj dobrih zamisli za krizne čase, ko želimo pustiti krizne čase za sabo. Živimo v časih varčevalnih ukrepov, zato seveda moramo misliti tudi o proračunskih primankljajih in o vsem povezani s tem. Vsi predlogi, ki nam govorijo o tem, kako bi lahko razrešili naše težave, kako bi lahko našli nove možnosti za investicije, so za nas pomembne. Za Polsko, ki je tudi lani prebrodila krizo, vendar pa je edina država v Evropi imela precejšno gospodarsko rast, pa vseeno moramo vrčevati in omejiti naš proračunski primakaj. Zato so predlogi gospoda Majstata zelo zanimivi tudi za nas, kajti kažejo nam to, da kljub finančnim težavam, pred katerimi smo, lahko sredstva dobro uporabimo. Za nas, novejše države članice Evropske unije, je še prav posebej pomembno, da ne pozabimo vprašanja solidarnosti potrebno je zmanjševati razlike med državami članicami, tako da so investicije v infrastrukturo, energetsko področje, izobraževanje zelo pomembne za nas. Vsaka zamisel, vsak predlog, kako bi lahko uporabili ta sredstva, je za nas zelo dragocena. Gotovo jih bomo tudi uporabili. Prav tako pa bi lahko storili še več. Naj vam povem, kaj informacije, ki smo jih dobili in govor gospoda Majesteta z referenco glede velikih potreb po investicijah tudi v starih državah članicah, kažejo na to. Seveda, vemo, da je potrebno spodbuditi investicije v starejših in novejših državah članicah. To je gonilo prihodnega gospodarstva. Tako bomo pustili krizo za sabo. Ukrepi EIB e bodo tudi nekakšno gonilo za novo rast. V polni meri podpiramo te prednostne naloge, ki so v strategiji EU 2020. Zamisli, o katerih danes tukaj govorimo skupaj z Evropskim parlamentom in eh, ostalimi nacionalnimi parlamenti, so zelo pomembni za nas in to daje dobre možnosti za rešitev v prihodnje. Zdaj pa Pjatikajnen, ELS, Evropski parlament, dve minuti. Hvala lepa. Res je. Govorimo več o stabilnosti in mislim, da bi morali govoriti tudi o paktu za stabilnost in premiku paktu za realno gospodarstvo, da bi resnično dobili to, kar potrebujemo, več Evrope. EIB je dejala, da je ključna vloga Evropske komisije. Ključno je, kako bi lahko zagotovili zasebni kapital, še prav posebno tvegani kapital, glede novih investicij, glede ozelenitve gospodarstva, glede IKT in glede nekaterih družbenih inovacij. Pomembno je videti, da je zakonodaja na tem področju tudi pomembna, tako na nacionalni ravni kot na evropski. Zelo pomembno je, da imamo ambiciozne cilje na podnebnem področju, okoljskem področju in da sprejemamo tudi ustrezno zakonodajo za varnost investicij. Nadalje, mislim, da bi na evropski ravni morali storiti sledeče in spodbuditi tudi kolege iz nacionalnih parlamentov. Vemo, da imamo proračunske omitve. Zato bi bilo zelo pomembno, da ne bi subvencionirali ukrepe, ki so kontroverzni za naše cilje rasti. Tako da bi resnično učinkovito uporabili omejena sredstva. Gre za torej namenskost in učinkovitost. In zato moramo zelo dobro ravnati s temi sredstvi. Potrebno je torej imeti poenoteno sodelovanje z Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti. Kajti nacionalni proračuni so bolj pomembni kot evropski proračun. In mislim, da potrebujemo ukrepe, ki bi pomagale nam iti v isto smer. Gospod predsednik, ne na zadnje, bi rada izvedela, ali bi EIB lahko pokomentirala, katere nove instrumente potrebujemo za to, da bi prevabili tvegani kapital. In tukaj bi morali nadaljevati z našimi razpravami. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednje tri bom navedel. Najprej Lord Harrison iz Lordske zbornice, Združeno kraljestvo, potem Giorgetti iz Italije in potem še predstavnik Slovaške. Najprej gospod Harrison. Hvala lepa. Zelo smo bili veseli, da ste bili v Lordski zbornici nedavno. Lordska zbornica bo pripravila svoje poročilo o večletnem finančnem okviru 2014 do 2020. In moje pripombe izhajajo iz tega. Želimo izpostaviti pomen evropske dodane vrednosti. Mislim, da bi morali biti neizprostni v proračunu, kar se prednostnih nalog tega tiče, kjer bi lahko torej resnično naredili razliko, torej energija, transport. Mislim, da se moramo vrniti na proračun na nični podlagi, tako da dajemo več sredstev revnejšim državam Evropske unije, da jih približamo drugim državam na enotnem trgu. In potem nadalje proračun, ki je omejen, mora biti prožen. Tako da bomo potem, ko bomo išli iz vrčevalnih ukrepov, lahko se pomaknili krasti. Če ne bomo imeli omejene prožnosti, nam bo spodletelo. In potem še enotni trg, kolega Lord Caulfield iz Lordske zbornice je pomagal. Je sodeloval z Delorem pri ustvarjanju skupnega trga. Pa še vedno nam ni prav uspelo, še vedno ni enoten, še vedno ni združljiv za, vsa, e, za vse MSP in za druga mala podjetja. Kar se strategije 2020 tiče, pa moramo zagotoviti, da bo to izboljšava Lizbonske strategije, kajti večina kolegov seveda meni, da ni bila uspešna. Potem pa še nekaj, kar ni bilo omenjeno danes to je to, kako bi publikacija komisarja Karla de Gukta glede mednarodne trgovine lahko pomenila, da bi Evropska unija bolj, delovala bolj uspešno na mednarodni ravni. Mislim, da je to tudi zelo pomemben del naše strategije. In še zadnja pripomba. Publikacija mojega odbora o Evropskem gospodarskem upravljanju bo pripravljena marca in vsi tisti, ki ste tukaj, boste tudi dobili kopije. Z velikim veseljem vam jih bom poslal. Upam, da bo to prispevalo k celoviti strategiji za rast v EU. Hvala lepa. You, Lord Hvala lepa, Lord Harrison. Sedaj pa Giorgetti. Grazie, presidente. Hvala, predsednik. Mislim, da je treba iskreno povedati, da imamo veliko nesorazmerje med objektivnimi cilji, ki si jih zastavljamo strategijo 2020 in odgovori, ki jih lahko na evropski in nacionalni ravni damo na take izzive. In eh, gospod Majštat je po mojem mnenju jasno razložil ta razkorak med potrebami in finančnimi viri. Na eh, področju javnih financ. Smo si zastavili tudi izziv zmernosti, vendar pa ne zmoremo dati prepričljivega odgovora na vprašanje, ki zadeva potrebe po javnem financiranju, ki jih skušamo zagotoviti za evro obveznicami. Mislim, da moramo tudi temeljito razmisliti o tem, kar se je dogaja na področju Bazla 3. Namreč ta, tu imamo tveganje, da bodo hudo penalizirana mala in srednja podjetja, še zlasti tista, ki so vezana na tradicionalni način bančnega sistema in to uh, v povezavi tudi z ne. Um, stanovitno politiko. Zato, seveda, pozor, paziti moramo na realno gospodarstvo in upam, da bo tudi Evropska investicijska banka, ki se nahaja na tem sivem območju med eh, naložbami z nepovratnimi sredstvami in naložbami, ki jih omogočajo posojila komercialnih bank, vendar lahko še več prispeva k uh, temu, za kar se zauzema. In to je vse, hvala. Hvala, Osta Slovakajvice. Od Kolar, Slovaška. Ja. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod in gospodje. Najprej bi rad eh, povedal, da cenim odrežbo EIB tudi na Slovaškem, še prav posebno, kar se avtocestnih projektov tiče in prometnih projektov. Naj pa povem nekaj, kar se finančnih instrumentov tiče na evropske ravni, glede stališča Slovaške, glede euroobveznic, ali je to orodje za specifične projekte EU. Evropska unija trenutno zagotavlja, da se izpolnjujejo vsi kriteriji v državah članicah in predlagana metoda financiranja pri uporabi euroobveznic bi pomenila, da bi Evropska unija financirala zahteve ne samo s prispevki, ki so že sprejeti, temveč tudi z dolgom. In zato bi uvedba novih finančnih instrumentov na evropski ravni načeloma ali zmanjšala sredstva, ki jih dobijo države članice in regije za izpolnjevanje ciljev, ki so zadani v EU 2020, ali pa bi pomenilo to povečanje prispevkov držav članic. Obe metodi sta morda ustrezni, zato da zagotovimo dolgoročno stabilnost, vendar pa vseeno tukaj ne gre za načeli subsidijarnosti in solidarnosti. Dejstvo je, da to vodi do tega, da imamo različen razvoj regij in držav članic in da bo se skupaj sedaj postalo bolj centralizirano. Slovaška se zato ne zavzema za uvedbo evroobveznic. Hvala lepa. Hvala eh, lepa. Hvala lepa. Kolegica Ani Podimata, S in D, Evropski parlament. Hvala lepa, Itala na smiožu. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi jaz bi želela povedati, da je eno bistvenih vprašanj, s katerimi se ukvarjamo in ki ga je omenilo več govornikov iz nacionalnih parlamentov in iz Evropskega parlamenta, kako se soočamo s to luknjo v financiranju, ki se je pojavila v trenutku krize in kako lahko najdemo potrebna sredstva za to, da uspešno uresničimo velike cilje, ki smo si jih zastavili. In tukaj mislim predvsem na cilje, ki so zapisani v strategiji 2020, pa tudi na druge velike izzive, ki se zastavljajo na evropski in na svetovni ravni. Želela bi se obrniti tudi na predsednika Evropske investicijske banke in vam povedati, da se v Evropskem parlamentu osredotočamo na vprašanje zmanjšanja nacionalnih proračunov in da pri tem pazljivo spremljamo tudi to, kar imenujemo nove oblike financiranja in sicer iz več razlogov. Zato, ker imajo ti seveda velike potencijale za pritegnitev eh, naločb številnih investitorjev in drugič, zato, ker to mm, ne bremeni evropskih davkoplačevalcev, torej ne nacionalnih, ne evropskega proračuna. Omenili ste tudi pobude, ki jih je prevzela Evropska komisija v zvezi z euroobveznicami in v zvezi s tem bi želela postaviti nekaj vprašanj. In sicer v besedilu, ki ga je objavila Evropska komisija, so omenjeni kriteriji upravičenosti za infrastrukturne projekte in poudarja se dejstvo. Podarja se, da morajo ti upravičeni projekti prinesti neko dodano vrednost na evropski ravni. In to si lahko razlagamo na več načinov. Torej, prvič, ali uh, morajo biti ti projekti čezmejne narave. In drugič, v zvezi s strategijo 2020, se sprašujem, ali tukaj res govorimo samo o infrastrukturnih projektih ali tudi o neki politiki, ki naj bi prinesla dodano vrednost eh, za strategijo 2020. Gospa Rozenkrant, Švedska. Thank you very much, Mr. Hvala lepa, gospod predsednik. Tukaj sem. Um, the subject of debate here today is one of great importance. Ta tema danes je zelo pomembna. Evropska unija se mora osredotočati na povečevanje konkurenčnosti, rasti in zaposlovanja. Stagnacija ni možnost. Katero ukrepe je potrebno sprejeti? Najprej je potrebno dokončati enotni trg, kot je to izpostavilo že mnogo drugih. Evropska komisija je ocenila, da bi tako povečali BDP za 10 odstotkov. Modernizacija in izboljšave so pomembni. Potrebno se je osredotočiti na bolj učinkovit eh, servis storitev in eh, razvoj IKT in nekaterih drugih zadev. Drugič, eh, veliko lahko govorimo o strategijah za povečano rast v Evropi, vendar pa potrebno je od besed priti k dejanjem. Po mojem, Imamo veliko različnih dobro zasnovanih strategij in ciljev. Imamo EU 2020 strategijo in to podpiram. Sedaj pa moramo torej preiti od besed k dejanjem. Modernizirati moramo proračun Evropske unije, biti pa moramo tudi vzdržni. Moramo promovirati panoge industrije za novo rast. Veliko se danes pravi sredstev za SKP. To ni v polni meri združljivo z EU 2020, kar se tiče promocije določenih sektorjev. Povečati moramo investicije na drugih področjih, kot so raziskave, infrastruktura in izobraževanje. Ne gre za to, da potrebujemo več sredstev v proračunu. Gre za proračun EU, ki je proračun, kamor prispevajo denar davkoplačevalci in zato mora biti vse skupaj ravnoteženo. To pomeni pa tudi, da moramo bolj spoštovati pravila, kot je pakt za stabilnost in rast. Švedski odbor za finančne zadeve tudi odločno nasprotuje evropskemu davku na finančne transakcije. Ne politiki, ne ljudje, ne švedi ne podpirajo tega davka. Po mojem mnenju je obdavčitev finančnih transakcij slaba zamisel, če želimo ustvariti rast in eh, blagostanje. Torej, naj zaključim. Predsednik prekinja. Potrebno je torej preiti od besed dejanjem, da bomo resnično lahko veljavili strategijo EU 2020. Pa predstavnik Romunije. Aha, ga ni. Naprej. Kolegica Jensen, Alde, Evropski parlament. Thank you, chairman, and thank you to... Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi gospodu Majstatu za zelo dober govor. Strinjam se s tem, kar je dejal, da potrebujemo zelo veliko investicij v Evropi. In mislim, da je skrajni čas da izrazim svoje mnenje in frustracije, ko imamo tukaj nacionalne parlamente v Evropskem parlamentu. Vodi držav, predsedniki držav, vaši ministerski predsedniki so se dogovorili o akcijskem načrtu glede energije. To pomeni, da bi morali izvajati velikanske investicije na področju energije. Sredstev pa ni. Nimamo sredstev. Torej, ko je bilo vse skupaj podpisano, ko smo izpili šampanec, pa pridejo finančni ministri in rečejo, ne, denarja ni. Zato gospod Majestat mora izumiti nekaj novega in moramo ta denar zbrati. Sedaj imamo programe, ki jih bo potrebno financirati iz proračuna, kot ste omenili. Programi obstajajo, ki nimajo tako velike vrednosti, da bi financiral trg. Vendar pa imam tudi primer za slovaškega kolego, glede projektnih obveznic iz moje države, Danske, kjer imamo zelo veliko, velikansko podjetje, ki je v državni lasti in investira na področju energije. Želijo tržiti in se uskladiti s pokojninskim skladom in tako so želeli vložiti v projekt vetrnic. To je tudi evropski projekt, ker energija ne bo samo za Dansko, bo tudi za baljske države in za druge dele Evrope. Vendar pa pokojninski sklad ne more prezeti vsega tveganja in potrebujemo vas, gospod Majstad, da nam pomagate s financiranjem tega tveganega projekta. Kajti, če se torej zgodi, če pride do cunamija in preplavi ta veterni park, potem potrebujemo vas. To so stvari, ki, za katere ne moremo vedeti, ali se bodo zgodile, lahko pa se. Torej, projektne obveznice so ključnega pomena. Želim vam veliko sreče pri ustvarjanju tega projekta. Hvala lepa. Joša, ponovno. Kaj so nam mađarski predstavnik? Örömömnek szeretnék hangot adni, hogy a Nemzeti Parlament képviselője. Hvala, gospod predsednik. Za začetek bi rad povedal, da sem zelo zadovoljen, da se lahko tukaj oglasim kot predstavnik nacionalnega parlamenta. Uh, prispeve gospoda Majstata in gospoda, tudi prispeve gospoda Mirova sta name naredila zelo močan vtis. V prvem delu prispevka gospoda Majstata žal nisem bil tukaj, ampak mislim, da se tukaj sliši to, česar nihče noče izreči na glas in sicer, da se je kriza rodila v Združenih državah in ta nepremičninski milni mehurček je strukturna kriza delovanja finančnega in eh, ekonomskega trga. V Evropi seveda želimo eh, zaeziti, omejiti to situacijo na naših trgih in to, kar pravi gospod Majstat v zvezi s tem, je zelo eh, presenetljivo. Pravi, da moramo storiti še korak vnaprej in zagotoviti, da bo glede tega naslednje desetletje odločilnega pomena in zato sprašujem naslednje. Kaj se je zgodilo v. Uh prejšnjem desetletjem. Zdi se mi, da smo preveč permisivni glede tega neuspeha Lizbonske strategije, ker mislim, da je to košček, ki je prispeval k neuspehu in ne smemo dopustiti, da bi bilo še več takšnih. Mi morda ne potrebujemo več Evrope, ampak potrebujemo bolj povezano Evropo, kar pomeni večjo moč na trgu in žalostno bi bilo, če je ne bi izkoristili. In ravno tako je to bistvenega pomena za um, upravljanje s krizo. Zato moramo biti pri tem odločni in pogumni. Martins, portugalska, dve minuti. Najlepša hvala. Tudi jaz bi želela poudariti pomen tega, kar je povedal gospod Majštad. Dejansko je vprašanje naložb bistvenega pomena, saj vemo, da brez naložb ne bo rasti in ne bo ustvarjanja delovnih mest. Uh, Eh, poleg tega pa je poudaril, da se je 2009. kriza zgodila tudi zaradi padca naložb. Ampak ali je treba res vse naložbe obravnavati na enak način? Naložbe v izobraževanje, v raziskave in znanost, um, v področja, ki so v skladu z strategijo Evropa 2020, ali ne bi kazalo teh naložb obravnavati nekoliko drugače? Saj so te naložbe pomembne zato, da zagotavljamo lahko trajnostno rast. Na portugalskem smo na področju energije naredili zelo pomemben napredek, saj smo veliko stavili na obnovljive vire energije in še zlasti v veterno in sončno. In zato bi želela usmeriti vašo pozornost na to, da moramo zagotoviti stabilnost investicij, zato da bodo lahko sami investitorji vlagali eh, v takšne projekte na srednji in dolgi rok. Hvala. Danuta Hübner. Uh, thank you, uh, chair. Um, I, I would like... Najlepša hvala, gospod predsednik. Strinjam se s predsednikom Majštatom. Vedno je velik izziv financirati rast. Kako pa financirati rast, ki jo imenujemo 2020, eh, ki izhaja iz večje produktivnosti, iz strukturnih sprememb? Eh, rast, skratka, ki bo izboljšala konkurenčnost in ki bo tudi eh, odprla nova vzdržna delovna mesta, to je pa še večji izziv danes v Evropi. In gospod predsednik, omenili ste znižanja nacionalnih proračunov, ki bodo eh, prisotni kar še nekaj časa, potem ste tudi izrazili dvom o tem, da bi zasebne banke lahko v naslednjih letih kaj dosti pomagale. EU proračun za leto 2013 bo nizek eh, po vseh standardih. To je še vedno zelo majhen standard in eno dejavniko, ki ga moramo upoštevati, je pa tudi globalna konkurenca, ko govorimo o novih instrumentih financiranja. Ni izbire. Zbuditi se moramo, okrepiti vzvodje in katalitično naravo vsake oblike financiranja na nacionalni in evroravni. Vaša vloga, vloga vaše banke in vaša osebna vloga je v tem kontekstu zdaj pomembnejša, kot je bila kdajkoli prej. In zato imam eno prošto za vas. Vemo na podlagi izkušenj, da eden od razlogov, zakaj investitorji ne investirajo oziroma ne uporabljajo novih schem, je ta, da evropski regulativni okvir ostaja preveč zapleten. To je v bistvu mora za vsakega, ki hoče ali ki bi hotel uh, uporabiti kakšen instrument. In mislim, da bi projektne obveznice tu bila zelo enostaven instrument. Komisija se sedaj s tem ukvarja. In mislim, da ste tudi vi vključeni v to delo. Pripravlja se namreč nova uredba. In zato bi vas želela prositi, da tudi vi poskrbite za to, da imamo res dober zakonodajni okvir, ki bo Eh, prilagojen tej situacijah, ki bo omogočal, da na več področjih uporabljamo vse te nove finančne instrumente, ki jih sedaj oblikujete. In to pomeni, da eh, potre, potrebujemo eh, različne vidike te zakonodaje, ki bo, ureja, ki bo urejala tudi spremljanje, določanje in tako naprej. Potem pa je tu še zmogljivost naših administracij naših oprav. E, predsedujoči je gospoda Nuto Hübner prekinil in ona je končala. Odštumfol, Avstrija. Um, Gospod predsednik, spoštovani odbor, mislim, da se strinjamo, da je o tem, o čemer danes govorimo, zelo fascinanten izziv. In uspeh ali neuspeh bo odločal o prihodnosti Evrope. Mislim, da smo si tudi enotni, da je koncept EU 2020 zelo dobra podlaga. Prav tako smo si enotni, upam, in nekaj predhodnikov je to že dejalo, da ne smemo ponoviti napake Lizbonske strategije, ko smo bili zelo uspešni pri reformni retoriki, nismo pa nič uresničili. Pri gospodarstvu je pomembno dobro uresničevati. In mislim, da je to edinstvena priložnost in tukaj se strinjam z gospodom Majstatom. Edinstvena priložnost je ta, da tudi izvedemo cilje EU 2020 in jih razčlenimo na ravni držav članic, tako bi potem lahko dosegli to, da bi gospodarstvo raslo v posameznih državah članicah. V Avstriji to počnemo. To so smernice za našo gospodarsko politiko. Kar se tiče investicij v prihodnosti, te so absolutna prednostna naloga. Potrebno je krepiti konkurenčnost, raziskave, tehnika, inovacije, izobraževanje. Velika nevarnost pa je ta, da bi Evropska unija postala vedno bolj Evropska unija na dveh ravneh. Kdo bo lahko konkurenčen Indiji, Braziliji, Kitajski, torej državam, ki so konkurenčno močne, če bodo nekateri v EU zaostali? To je absolutna prednostna naloga, da investiramo v konkurenčnost. Če Evropska unija ne bo v tem, tej poziciji sendviča, ko smo nekje med eh, Kitajsko, Japonsko in eh, potem Južno Ameriko, ZDA, In moramo torej iziti iz te pozicije. To lahko storimo le, če bomo resnično, vsaka država sama po sebi, začeli uresničevati te cilje evropske strategije, če bo to sestavni del naše gospodarske politike. In tako mislim, da bi nam lahko uspelo. In takšno preditev, kot danes, bi morali prijediti večkrat, ne samo enkrat na leto. Sedaj pa Van Dijk. Ja, voorzitter, dank u wel. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najlepša hvala za povabilo. Govorim v imenu stranke za svobodo, PVV. Evropa je sicer na poti iz krize, vendar nas prihodnost Evrope še vedno skrbi. Moramo izboljšati našo konkurenčnost, ampak glavno vprašanje pa je, kako pomagati realnemu gospodarstvu in kako ukrepiti istočasno tudi uh, eh, majhna in srednja podjetja in kako eh, uvesti striktne kriterije za banke. Našo stranko skrbi tudi vprašanje suverenosti držav članic. EU po našem mnenju ni politična zveza. Ne želimo, da bi nastala super država, evropska zvezna super država. Kaj ti? Te... sedaj eh, nas skrbi to, da nas ta kriza eh, spodbuja k ustvarjanju eh, neke super zvezdne države, ampak mi smo proti temu in smo proti vsake obliki evropskih davkov, o katerih se govori. To je evropske obveznice, davek na finančne transakcije. To za nas ni sprejemljivo. Evropska unija ne more biti neka entiteta, ki bi pobirala davke. Države bi morale eh, biti bolj samostojne. In eh, vse države imajo svojo odgovornost, da postanejo oziroma ostanejo konkurenčne. In če bo Eh, Evropska unija že igrala kakšno vlogo naj države članice prisili, da bojo bolj konkurenčne? Hvala lepa, predsednik. Če govorimo o naložbah in strategiji 2020, je treba povedati, da je kar logično govoriti o naložbah, ko govorimo o tolikšni zmernosti, saj so te namenjene zmanjševanju primankljajev in povečanju možnosti za naložbe. Torej, naložbe v kaj predvsem? V infrastrukture, promet, energijo, v široko poslovno povezavo, ampak to je treba oceniti nekje v višini od 2 eh, milijardi naprej. In Vprašanje je, koliko smo tega sedaj zmožni. Treba je vlagati v izobraževanje. Ko govorimo o vlaganju, moramo oceniti tudi izdatke. Govorilo se je o milijonu do milijonu in pol na osebo. Treba je pri tem seveda upoštevati brezposelnost in tako naprej. Na to je treba na nacionalni ravni pravilno se pogajati tudi o proračunskih sredstvih v ta namen. In specializirani delavci, ki prihajajo v Evropo, imajo bistveno nižje kvalifikacije, kot jih imajo tisti v Združenih državah in v Aziji. Zato je treba privlačiti predvsem talentirane ljudi. Finančna reforma. Moram povedati, da sam menim, da Basel III, eh, kot vsi pravijo, prinaša več zahtev, ampak sam mislim, da je treba predvsem zagotoviti to, da bojo stroški, sistemski stroški neko, nižji in da ti stroški bodo služili za financiranje realnega gospodarstva in da ne bojo samo napihovali tega milnega mehurčka. Govorimo o proračunski reformi. Eh, vemo, da imamo v Evropski uniji premalo sredstev in zato je treba predvsem zagotoviti povečanje teh sredstev. In kar zadeva davek, razne davke, se je treba eh, to davčno breme porazdeliti, saj ga nosijo predvsem evropski državljani. In ravno tako je treba porazdeliti tveganja kako jih lahko porazdelimo. Moramo se odločiti za različne projekte. Ja, končujem. Torej, treba je zagotoviti neko koordinirano evropsko delovanje. Sicer ne bomo končali eh, pravočasno, ostaja nam samo 30 minut. Eh, imam dolg seznam, vendar pa bi eh, dal rad besedo tudi dr. Majštatu in drugim. Andrej, kaj ti si iz Litve?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 imamo v Evropskem parlamentu zastopnike 27 nacionalnih parlament. E, svoje ukrepe, svoje delovanje moramo uskladiti, če želimo doseči cilje iz strategije 2020. Pomembno pa je tudi vzpostaviti povezavo e, s paktom stabilnosti in rasti. E, skratka povezavo med eh, eh, ukrepi na EU in nacionalnimi reformnimi programi. In naš parlament je v tej zvezi že sprejel nekaj ustreznih odločitev povezanih z evropskim semestrom. Naj povem še nekaj. Regionalno sodelovanje in sodelovanje v okviru eh, Baltske strategije je dober primer. To so projekti, ki lahko povežajo baljske države in tudi celo regijo eh, Baljskega morja. Euroobveznice pa bi bile odličen mehanizem za take namene. Seveda bi morali za take projekte imeti euroobveznosti, euroobveznice, pardon, Strategija Baljskega morja je odlična. Zelo smo veseli tudi, da Jacques Delors in Jerži Buzek želita, da se danes zaključi Evropski pakt. Predstavnik Danske. Thank you, Mr. Chairman. I will continue. Hvala lepa, gospod predsedujoči, bom nadaljeval kar v danščini najprej se želim Filipu Majštatu zahvaliti za odlično predavanje, za odličen uvod. Strinjam se s tem, kar je povedal o dolgoročnem financiranju se strani bank. Vem, da bodo uh, taka posajila v prihodnje zelo omejena in vem tudi, da obstajajo velike razlike med državami članicami. In eh, sistem eh, vzvodja, sistem eh, jamstev in garancij je tudi potreben za to, da zagotovimo ustrezne investicije za doseganje ciljev iz strategije 2020. Te cilje potrjujemo, jih pozdravljamo, ampak mislim, da moramo pri nas najprej spraviti ured naše finance. Smo v gospodarski krizi, smo v finančni krizi in sedaj moramo pritegniti vlagatelje. Vlagatelje pa morajo zaupati v gospodarstva posameznih držav. In vprašanje je, ali zaupajo vlagatelji v naša gospodarstva. Odgovor je ne. Veliko eh, držav je porabilo več, kot pa zaslužijo. Vsi smo živeli nad svojimi sredstvi in sedaj eh, trpimo eh, posledice. Veliko eh, javnih obveznic, državnih obveznic je bilo eh, izdanih, s tem se je povečal državni dolg. No, ampak sedaj še beseda, kaj se dogaja v Aziji. Ne smemo vsega metati v en koš. Mi smo neka luksuzna past v Evropi. Imamo uh, dolge počitnice, delamo eh, sorazmerno malo ur na teden. In uh, ne vem, če bomo lahko dosegli take stopnje rasti, kot so v Aziji. Jaz se strinjam z euroobveznicami, nisem pa prepričan, če bo mogoče to doseči brez ustrezne reforme trga dela. Če želimo ponovno spostaviti zaupanje vlagateljev, pa bo treba nujno izboljšati tudi naš sistem trga dela. Ali eh, menite, gospod Majštad, da bo Evropska unija lahko plačala uh, za pokojnine, če bodo ostali sistemi nespremenjeni? To je vprašanje za vas. Gospod Gober, naj, najprej potrebe. Obračam se na gospoda Majštata. Ali gre za neke pretirane potrebe ali gre za razumne? Če si pogledamo infrastrukture, plin recimo, uh, tri Eh, omrežja imamo od zahoda v shoda, ali je to še vedno razumno, električna omrežja, ali moramo eh, privilegirati eh, medsebojno povezljivost za vsako ceno, ali pa bi bilo bolje se odločiti za decentralizirane sisteme. Potem pa še zelena ekonomija oziroma zelena rast. Gospod Majsat ni govoril o raziskavah, mogoče na lač ali pa ničem slišal ampak mislim, da so vlaganja v raziskave pomembna. Potem pa še nekaj. To, kar predlaga gospod Majštat, je zelo uh, pomembno, kaj ti gre za uh, drugačno prejemanje uh, eh, tvegan oziroma sprejemanje tvegan. Tu ne govorim samo o EIB, ampak uh, o, o bančnem sektorju na splošno. Bazel 3, to je moje tretje vprašanje. Bazel 3 uh, utegne prinesti veliko težav uh, zlasti bankam, eh, tistim bankam, ki financirajo majhna in srednja podjetja. Kaj vi mislite o tem? Potem ste govorili tudi, da se veliko denarja izgubi. Mislim, da je ta zadnja finančna kriz, kriza tudi predstavljala eh, veliko izgubo in eh, zapravljanje denarja. Prvo, še razumel sem, da imaš tudi ti vprašanje za gospoda Majstada. Boš to povezala s svojim rezimejem? Ne, morda ne, boljše, da to zastavim sedaj. Eh, zelo, zelo kratko vprašanje imam. Vizija, pogled na potrebe po financiranju in kako eh, najti eh, tradicionalne prave vire financiranja. No, ampak vseeno, dve vprašanje. Prvič, ta nova dva finančna urodja, ti novi inovativni instrumenti, kako lahko spodbudijo varčevanje evropejcev. In tu ne mislim samo na državne sklade tretjih držav, ampak potem eh, in dolgoročno investiranje. Eh, ali infrastrukturni projekti upoštevajo eh, potrebe po koheziji, kajti to je za Evropsko unijo tudi pomembno zlasti v času krize. Majstat, Sie haben jetzt... Äh, Podpredsednik Majstat, sedaj je beseda vaša, da odgovorite na vse vprašanja, pripombe. Potem pa imamo še krok koordinatorjev političnih skupin za dve minuti. A nekoga smo pozabili, pravi gospod predsednik. Prej dobite besedo, dobi še predstavnik Grčije besedo.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 to, da mu mogoče izmenjati eh, mnenja s kolegi, evropskimi poslanci, pa tudi z nacionalnimi poslanci. In eh, cilj vseh držav sedaj je zagotoviti stabilnost, lasti finančno stabilnost, zmanjšati deficit, po drugi strani pa si vsi želimo več razvoja in večjo kohezivnost. Kaj pa se dogaja? Dogaja se to, da naša gospodarstva trpijo zaradi Eh, krize, zaradi brezposelnosti, zaradi dolga. Potrebujemo dodatna sredstva eh, in Grčija se strinja s tem, da je treba povečati sredstva za kohezivnost in razvoj. Eh, tudi mi smo sprejeli sklep na in podprli sklep na Evropskem vrhu za mehanizem finančne stabilnosti. Nam se zdi ta instrument pozitiven novi instrumenti so lahko enostavni, razumljivi, učinkoviti, kot je rekel predsednik EB. Taki instrumenti bodo pomagali razvoju in koheziji. To morajo biti sredstva, ki bodo namenjena realnemu gospodarstvu. Grčija podpira regionalni pristop eh, pri izbiri politik, ravno tako pa mislimo, da je tu še eh, turizem oziroma kultura, eh, ta, eh, ti dve dejavnosti nista prioritetni trenutni, ampak mislim, da zaslužita tudi svoje mesto. In tudi primarni sektor potrebuje pomoč. Eh, Teritorijalna dimenzija je zelo pomembna za Grčijo in zato predlagamo, da se okrepi cilj 3 z institucionalnega kot gospodarskega vidika. In eh, tu je treba dati podarek posebnim regijam, kot so Eh, otoki, eh, potem eh, hribovite pokrajine in oddaljene pokrajine. Hvala lepa, sedaj ima pa besedo gospod Majštad. Le président, et je le comprends, me donne gospod eh, predsedujoči mi je dal zelo malo časa in že vnaprej se upravičujem, kaj ti nemogoče je odgovoriti na vse zanimive pripombe, ki sem jo slišal. Zelo nakratko se želim dotakniti treh tem, ki ste jih omenjali mnogi. Prvič, vloga majhnih in srednjih podjetij te so seveda bistvene za evropsko gospodarstvo. Vsi vemo, da je velika večina podjetij takšnih, ki eh, zaposluje manj kot 250 ljudi. In ta podjetja predstavljajo tudi bistven vir zaposlenosti. In tako čisto upravičeno povdarjamo to dimenzijo ampak eh, naši delničari, se pravi države članice, so zahtevali, da povečamo eh, kreditne linije za banke, za majhna in srednja podjetja. Eh, v našem dokumentu boste našli tudi številke, ampak želimo bolje eh, spremljati uporabo teh sredstev in sedaj lahko preverimo, ali banke res ta sredstva uporabljajo za to, da dejansko izboljšajo dostop manjših in srednjih podjetij do posojil. Gospa Putikanan je rekla, čisto upravičeno, da je tudi eh, tvegani kapital tisti, ki je pomemben, ne samo vsa druga posajila. Mi imamo po, eh, posebno podružnico, ki je specializirana za rizični kapital in tudi skladi sami eh, jemljajo deleže v majhnih in srednjih podjetjih. Smo poskušali povečati tudi sredstva naše podružnice za to. In potem je tudi program eh, Evropske komisije, ki se imenuje CIP, ki tudi prispeva k temu, da majhna in srednja podjetja dobijo več možnosti. Zelo schematično, simplistično vse to predstavljam, se opravičujem za to, ampak o tem bomo mogoče kdaj drugič govorili bolj podrobno. Druga tema, o kateri želim govoriti, je tema projektnih obveznic. Tu je še vedno določen nesporazum, mislim. Predsednik Delor naj mi opraviči, ampak ko bom moral novinarjem Eh, razložiti, zakaj gre, oziroma ko moram novinarjem eh, razložiti, zakaj gre, moram, uporabljam izraze Delor obveznice, Junker obveznice in Barozo obveznice. Seveda podpiram vse tri, ampak moramo vedeti, da gre za tri zelo različne instrumente. Obveznice Delor so naslednje. Gre za to, da EU lahko tudi si sposoja denar za to, da financira eh, odhodke za investiranje in zato izda obveznice. To je predsednik Delor predlagal takrat, ko je bil eh, eh sprejet sklep o prvem tenu. In takrat je eh, večina ministrov bila proti za finance. Kaj, ampak moramo priznati, ta a, eh, tip obveznost poveča dolg Evropske unije. Ampak z proračunskega vidika je bilo to čisto ortodoksno. Šlo je za to, da se denar sposodi, da se financira investicije, ki bi povečale kolektivno a, Eh, premoženje. Torej, tu gre za euroobveznice, torej gre za obveznice, ki jih direktno izda Evropska unija. Druga kategorija so pa Junkerjeve obveznice, ne, gre za neke vrste eh, zbiranja oziroma kolektivizacije dela eh, dolga eh, držav članic. Gre za to, da skupaj damo na nek način da skupaj potegnemo značilnosti držav članic, tako da bi omogočili, da se sposodi sredstva za en del dolga, torej en eh, del dolga bi se lahko tako uh, sposodil. Potem so pa še barozove obveznice, to je pa nekaj čisto drugega. Izdajatelji teh obveznic uh, ne bi bili niti Evropska unija, niti države članice. Izdala bi jih projektna družba, zasebna projektna družba ali mešana javno-zasebna družba. In ta družba bi te obveznice izdala. Ampak to tako, da bi te obveznice dosegle rav, raven kakovosti, ki bi eh, institucionalnim investitorjem omogočila, da jih kupijo. Gospod Gobert, ne, Ne gre za to, da bo javni sektor nosil celotno tveganje. Ne, gre za to. Tu se osredotočamo na, pos, na posebno skupino investitorjev, na tiste, ki so sposobni investirati dolgoročno. Kajti tu gre za dolgoročno financiranje pri takih projektih. Se pravi, bi se obračali na pokojninske eh, sklade, na zavarovalnice, te imajo striktna pravila in svoje rezerve lahko ulagajo samo v vrednostne papirje, ki so dovolj Eh, kakovostni rejting A ali dvojni A. Ta eh, raven je odvisna samo od kakovosti projekta, kajti vedno je tveganje prisotno, če gre za infrastrukturni projekt. Torej gre za to, da bi eh, ta zgornja tranša imela oceno A ali dvojni A in potem bi Evropska unija nastopila kot podrejeni projekt kreditor oziroma posojilo dajalec. Gospa Jensen je eh, dala primer eh, vetrnic. To, to je tipičen projekt ki je v liniji strategije 2020. Gre za obnovljiv vir energije, ampak ta projekt predstavlja zelo veliko tveganje in poslovne banke niso ravno navdušene nad financiranjem takega projekta. In takšen projekt bi lahko financirali s temi projektnimi obveznicami. Potem pa še tretja tema, zelo nakratko, ampak se mi zdi zelo pomembna. In sicer gre za Eh, primerjavo z Lizbonsko strategijo. Rekli smo, ta je propadla. Zakaj? Ev, zakaj pa naj bi bila strategija EU 2020 uspešnejša? ne gre toliko za samo vsebino strategije, tu ni kakšne bistvene razlike, kajti eh, tudi pri Lizbonski strategiji je bila diagnoza pravilna, ampak gre za način, kako izvesti to strategijo. Tu leži razlika in to je vse problem evropskega gospodarskega upravljanja. Žal nimamo dovolj časa, ampak. Jutri do povdne bo ECOFIN razpravljal o predlogu Evropske komisije o gospodarskem upravljanju ampak tu sta dva trenda, ki sta nujna. Najprej gre za krepitev eh, upravljanja, torej za boljše upravljanje. Potrebujemo bolj kredibilen mehanizem sankcij in eh, želim tudi me mehanizem spodbud. Ta mehanizem spodbud naj bi pripravil države članice do tega, da bi bolj eh, Eh, podpirale skupaj sprejete usmeritve. Ampak ne gre samo za krepitev, gre tudi za širitev. Ta eh, multilateralno upravljanje se je doslej osredotočalo v glavnem na proračunske vidike. Seveda, minister za finance ne bo govoril, da obvladovanje javnih financ ni pomembno, ampak vseeno, to, kar se dogaja danes, je odkrilo, da so tu še druge vidike eh, politične eh, ekonomije oziroma ekonomske politike, eh, ki jih je treba upoštevati. Jasno je, da bodo naša vlaganja v raziskave očikoviteša, če bojo bolje koordinirana. Zato pa moramo sprejeti dejstvo, da multilateralni nadzor na Evropski uniji ne sme upoštevati samo proračuno, ampak tudi druge vidike ekonomske politike. Tu se bom ostavil. To je stvar, ki se meni zdi zelo pomembna, kajti izkušnje, eh, moja izkušnja kaže, da je to eh, po, pogoj sine qua non, če želimo uspeti za izvaja strategije 2020. Hvala lepa, sedaj pa še enkrat pet koordinatorjev. Prosim, da se osredotočite na minuto, da bi potem prvo že dobila pet minut. Potem moramo pa končati. Gospod Engel, prosim. Hvala, gospod predsednik. Samo še en zgodovinski podatek. Vse te evropske obveznice obstajajo že od leta 1953. Takrat je namreč že bil osnutek evropske pogodbe, osnutek, ki ni bil nikoli sprejet, v skladu s katerem naj bi Evropska unija izdajala obveznice za izvajanje svojih politik, tako da vse to ni nekaj izredno novega. Nekaj novega, torej nova številka na mizi, ki ste jo predstavili, 1500 milijard. To je številka, ki gotovo ne bo v celoti prišla iz zasebnega sektorja in zato se bomo morali dogovoriti enkrat do vselej o evropski strategiji za javne naložbe. Treba je vedeti, kaj potrebujemo za to, da dosežemo kaj in kako to financirati. In sam imam občutek, da tega ne bo možno financirati če ne bomo prestrukturirali notranjega sistema naložb eh, v Evropski uniji. Kar zadeva podjetja MSP, mislim, da je premalo podjetij v Evropi, ki imajo tako kritično velikost, eh, ki jim omogoča, da so konkurenčna drugim svetovnim podjetjem. In Zato mislim, da bo tudi za nje potrebnih več javnih sredstev in e, pomoči. Gospod Koferati, hvala. Nekoliko me skrbi to razlikovanje v naših razpravah med e, specifičnimi razlogi, v zvezi s katerimi nimam ničesar posebnega dodati, ki zadevajo izvajanje strategije za Evropo 2020, kot je to predstavil gospod Majštad, in nekim uh, splošnim okvirjem. Slišali smo danes, kako so številni prepričani in sam sem tudi med njimi, da brez neke večje politične povezanosti Evropa ne bo mogla ščititi evra. Brez evra pa se strategija Evropa 2020 ne bo mogla pravilno izvajati. Mislim, da je torej izredno pomembno zagotoviti, da bo vsak posamezni subjekt, vsaka posamezna instanca, politična, institucionalna in tako naprej, eh, prepustila to svojo suverenost v času. In eh, še nekaj, inštrumenti, kakršne bi moral zagotavljati pakt za stabilnost, morajo biti uresničeni izven eh, evropske institucionalne strukture. Sicer bojo imeli ta dualizem med intervencijami nad valuto na, drugi, na eni strani in intervencijami v realnem gospodarstvu na drugi. Hvala lepa. To je bilo zelo zanimivo in zelo koristno. To ni začetek Združenih držav Evrope moramo biti pošteni, ampak to je začetek razprave, kjer vsi tukaj in tudi naši državljani, ki jih predstavljamo, postajamo vedno bolj odvisni drug od drugega. Tega ne moremo pozabiti. Čeprav nekateri, in to tudi spoštujem, mislijo, da je preveč Evrope, drugi mislijo premalo Evrope, ampak kakorkoli že, drug od drugega smo odvisni in medsebojno smo povezani tako kot si pred eh, petimi, desetimi leti tega sploh še ne bi mogli bili predstavljati. Gospod Lord Lyndon Harrison, to, kar ste rekli, je bilo zelo dobro. Zelo dobro je bilo slišati, da razmislite o trgovini in zato bi želel povedati vam in vašim kolegom politikom v Londonu. To potrebujemo. Eh, Združeno kraljestvo v Evropski uniji, prosti trg, in eh, zaščito enotnega trga. In gospod Fandis, Fandis, nizozemske, vam pravim, seveda ste lahko kritični, ampak ne smete kriviti Bruzla za vse, kar gre narobe. Lahko ste kritični, ampak ne poskušajte kriviti Bruzla čisto za vse. Zato, ker ta igra eh, kazanja s prstom v bistvu eh, kvari cel evropski duh. Hvala. Hvala, gospod predsednik Majštad. Odličen uvod, odlična predstavitev potreb po financiranju v prihodnje. Strinjam se z vami. Potrebujemo nove instrumente, mogoče so Barozove obveznice dobra rešitev, kajti sicer ne bomo mogli financirati TNT pa 30 prioritetnih projektov, kjer eh, Trenutna finančna perspektiva predvideva za deset projektov samo 8, e, milijonov, 8 e, milijard pardon, evrov. To ni dovolj. In e, to so projekti, ki jih vodi biznis. Teh deset bo prioritetni, pa tudi bolj dobičkonosni projekti bodo bolj privlačni in prioritetni. To se navezuje tudi na vprašanje Pervanš eh, Berec eh, v zvezi s kohezivnostjo. Predstavljajmo si naslednje. Projektne obveznice bodo bolj zanimive za eh, zasebne investitorje. Recimo na Baljskem morju bodo lahko loči se lahko odločili, da bodo imeli enega dobavitelja plina v treh mestih baljskih držav ali pa eno centralno skladišče tukaj. Hvala lepa, gospod Nikolaus. E Hvala. Rekel bi samo, da smo slišali izredno zanimivo predstavitev strani predsednika Evropske investicijske banke. Ampak na to smo začeli z razpravo in vsi pravimo, da je treba doseči cilje Evropa 2020. Ampak predvsem bi se morali tukaj vprašati, zakaj pa je bila Lizbonska strategija neuspešna? Mislim, da je to pomembno vprašanje. Torej, zakaj neuspeh te Lizbonske strategije? In sam menim, da bo tudi strategija 2020 neuspešna. Zato, ker ta temelji na nekem dogovoru o stabilnosti, ki je antisocialne narave. Seveda, kot je povedal predsednik, je treba tukaj biti bistveno bolj strogi in imeti primerno taktiko in tako naprej. Vendar pa po mojem mnenju bomo tudi tukaj doživeli neuspeh. Tudi velike države ne morejo tega pakta izvajati in um, v, v sedanjem kontekstu krize. Drugič, vsi se strinjamo o tem, zakaj pa ne, evro obveznosti, eh, davek na finančne transakcije, zakaj pa ne, v redu, ampak še bolje bi bilo, če bi imeli na voljo nekaj, kar bi zagotavljalo večjo stabilnost, večjo stabilnost evra. In ne na zadnje, ne vem, če mi, gospod predsednik, lahko odgovorite na bolj konkretno zastavljeno vprašanje. In sicer, če je med drugim cilj banke tudi ta, da zmanjša neenakosti ali se banka tukaj nagiba bolj k šipkejšim državam, pa še ničesar nisem razumel. Govorili ste, da je naložbe, ki ne prinesejo ničesar, da, da je to razsipanje. Torej, ali so naložbe v tehnologijo tudi razsipanje sredstev ali kaj. Torej, če naj tukaj delujemo kot neki posredniki med nacionalnim proračunom, evropskim proračunom in uh, drugimi sredstvi, še zlasti za namen financiranja infrastruktur. Uh, ali se stroški povečajo, če uh, se sem vključijo sredstva iz zasebnega sektorja, ali to tudi pomeni razsipanje? Kot običajno, prvo še mar zadnjo besedo. Hvala. Eh, kot običajno imaš zadnjo besedo, ampak eh, najprej beseda o prihrankih eh, družin. Eh, raje govorimo o tem kot o eh, nepremičninskem mehučku, ampak tu je še vprašanje kohezije, o katerem so kolegi govorili. Odgovornost enih in drugih ocenjujem na naslednji način. Vsi se spomnite kot more neuspeha Lizbonske strategije. In nihče si ne more luks, tega luksusa privoščiti, da bi danes eh, videli še enkrat isto stvar. In zato eh, smo lahko samo veseli tega, kar dela Evropska investicijska banka. Ampak to ni dovolj. To ni dovolj, eh, to je povedal tudi sam predsednik Evropske investicijske banke. In takoj moramo pomisliti, kakšne bodo posledice tega na druge razprave, ki potekajo paralelno. Čisto uh, Eh, pošteno povedano. Ne moremo istočasno reči. Lizbonska strategija je bila neuspeh, čeprav je vsebovala izobraževanje, znanje kot alfo in omego svoje uspešnosti in upoštevala je ne samo številke EU, kajti Evropska unija ne se dela rekopiranja Eh, zbirnih računov, proračunov, eh, ki jih eh, vi potrdite doma. To so številke, ki jih, zbir, ki jih ima OECD. In v desetih letih pred krizo je polovica držav članic znižala svoj proračun za izobraževanje. In nihče ne govori o sankcijah do teh držav kajti na ta način so zaplombirale svojo prihodnost in pa prihodnost EU v svetovni konkurenci. In prosim vas, lepo razmislite o tem, kajti če si pogledamo zakonodajo, ki smo jo sprejeli za banke in za zavarovalnice, glede na eh, kapitalske zahteve, no, tu smo uvedli variable glede na. Eh, naravo lastnih sredstev. E, tir 1, tir 2, tir 3 so to. In kar zadeva države članice, pa edin odhodek, ki ga valoriziramo drugače in ki ga kvalitativno drugače ocenimo. Torej, edin odhodek je tisti, ki omogoča uh, uh, upokojevanje na podlagi kapitalizacije. Mislim, da to zahteva vsebinsko razpravo. Uh, ta razprava mora govoriti o tem, kako reformirati pak stabilnosti in potem moramo govoriti o tem, kakšne bodo posledice za proračun Evropske unije tega za novo programsko obdobje. S tem se bomo vsi ukvarjali. In predsednik Majštad je govoril o vzvodju. V evropski politiki Eh, je področje koheziji zelo eh, učinkovito. Ampak vemo, da so regije tiste, ki največ prispevajo kohezivnosti. In ko govorimo o ozemljih, eh, ta eh, učinek zvodja za financiranje dolgoročnih investicij lahko še naprej deluje. In to pomeni pogajanja o finančnih perspektivah In ta pogajanja morajo potekati v drugačnem duhu, kot do sedaj. E, vem, da me je prekinil, ampak nič hudega, saj sem navajena en stavek samo. V vsaki od držav članic bodo prišle vlade in bodo rekle, ja, glede na moje notranje omejitve, e, ne morem.